Ja, meine Damen und Herren, darf Sie alle zahlreich begrüßen. Gospin, gospodje, prav prisrčno pozdravljeni, še posebej pozdravljam goste in redke poslance, ki so v dvorani. Imamo zelo nabit dnevni red, tako da moramo začeti ob eh, času, ki je za to predviden. Ne moram se ozirati na nikogar, ki bo mogoče prišel pozneje. Želel bi, da si na začetku vzamemo malo časa. Na prvič eh, se sestajamo ta teden in zato predlagam minuto mavka za to, kar se dogaja na japonskem. Katastrofa, ki, nismo, ki jo še nismo videli doslej. Eh, veliko žrtev in ne vemo, koliko jih še bo in zato vas prosim, da se vseh spomnimo z minuto mavka. Da se spomnimo ljudi na japonskem z minuto mavka. Ganz herzlichen Dank. Prisrčna hvala. Sedaj pa želim podati nekaj pripomp v zvezi z dnevnim redom. Prvič, eh, poročilo 15, poročilo Remit, bomo eh, Eh, preložili eh, na sredo, torej oziroma obravnavali na koncu. Jutri pa bomo imeli popovdan ob 17.30, eh, torej bo prišel na obisk komisar Oettinger, čez konec tedna smo se za to govorili, gospod Oettinger bo poročal o dogajanju na Ponskem, ukoliko pač ima informacij o tem in tudi eh, govorili bomo o posledicah za Evropo. Se pravi, da moramo malo privrčevati časa pri eh, tej javni predstavitvi, ki je predvidena za jutri popovdan, ampak eh, morali smo se Eh, smo upoštevati tudi eh, to, kdaj ima gospod Oettinger čas. Pravzaprav sem si želel, da bi prišel danes, ampak danes ne more. Jutri se bo najprej sestal z drugimi in šele potem z nami in mislim, da eh, moramo biti kljub temu hvaležni, da eh, pride na obisk, tako da bomo dobili eh, informacije iz prve roke ob 17.30 jutri. Eh, program, ki je pod, predviden dotlej, pa moramo malo skrajšati. Razen tega želim opozoriti na to, da kolegica Jordan Cizl je imela nesrečo in zato ta teden ne more sodelovati. Se pravi, da bo javna predstavitev sicer potekala, vodil pa jo bo drug kolega. Ne bomo tega odpovedali ampak samo da veste, da se je pač nekaj spremenilo. Torej, to so bile vse pripombe v zvezi z dnevnim redom. Če se strinjate z dnevnim redom, potem bomo postopali tako kot predvideno. Kar zadeva drugo točko, vam želim povedati, da imamo 22. marca delavnico obnovljivih virah, virih energije v J42 in tudi odbor Envi ima seminar v zvezi z delovanjem ETS uh, eh, in mehanizmov fleksibilnosti 22. marca do povdan. To zanima prav gotovo tudi nekatere člane iz našega odbora. Seveda pa bomo uh, tudi uh, članom odbora Envi povedali, da pride jutri na obisk gospod Oettinger in oni se nam lahko pridružijo. Torej, to so bile uvodne pripombe, ta konec tedna je bil poln dogodkov z mnogimi zadevami, s katerimi se bomo ukvarjali še dolgo, ampak kljub temu moramo nadaljevati tudi z našim delom in eh, gre. Nadaljujemo z naslednjo točko, z varstvom osebnih podatkov v Evropski uniji to je pomembna tema in uh, mnenje je pripravil Čils Čečesta, ki mu bom takoj dal besedo. Uh, vsi, ki bodo spregovorili uh, o tej točki in tudi drugih, prosim, da ste kratki, ker imamo res veliko točk na dnevnem redu, smo pomemben odmor in čas, ki nam je na voljo, moramo tudi ustrezno izkoristiti. Charles, beseda je tvoja. Hvala. Želim predvsem potrditi to, kar si povedal in predvsem tudi, da si pozval k minuti malka glede usode ljudi na japonskem. Eh, torej na mojem dnevnem redu je moja točka, točka tri, imamo pa tudi točko štiri, torej prvo je celovit pristop k vrstvu osebnih podatkov v Evropski uniji, četrta točka pa je enisa, izmenjava mnen o tem. Torej jaz mislim, da sedaj obravnavamo celovit pristop k vrstvu osebnih podatkov. Uh, torej, zato. Eh, za ta dnevni rit imamo seveda tudi predvidene roke in eh, pristojni odbor pripravlja poročilo in zato smo pripravili tudi neformalen delovni dokument. Opravičujem se, da je ta dokument na voljo samo v angliškem jeziku, vendar želim se zahvaliti sekretarjatu za hit, hitro podporo eh, pri pripravi tega dokumenta, ki naj pomaga predvsem pri eh, kolegom pri razmišljanju o teh zadevah. To je pomembna politik, eh, pomemben ukrep javne politike, kajti gre za varstvo osebnih podatkov in to je seveda zelo pomembna stvar. In mislim, da moram tudi podati neko izjavo eh, interes, interesov, torej jaz sem tudi upravljalec podatkov v, uh, in zapisan v registr Združenega kraljestva, torej registr upravljalcev podatkov. Eh, to eh, bi se lahko mogoče nanašalo na mene, torej moram podati to izjavo interesov, sicer pa imam zato tudi še večji upogled v to stvar. Ugotovili smo nekaj stvari in tudi nekaj težav, ki eh, so potrebne nadaljne razprave in po teh razpravah bomo potem pripravili osnutek mnenja. Gre torej za razpravo o različnih konceptih, ki so predlagani, naprimer koncept ugrajene zasebnosti, privacy by design in potem tudi eh, načelo odgovornosti. To sicer ni nekaj posebnega, ampak v tem kontekstu eh, varstva podatkov se posebej omenja tudi načelo odgovornosti. Kar poskušamo povedati v tem dokumentu je, da obstajajo potencijalne težave eh, pri zelo širokih zasnovah, eh, ko eh, je treba te koncepte potem v zakonih bolj natančno opredeliti. Torej ne bom šel zdaj sicer vse podrobnosti, kaj ti to piše tudi v delovnem dokumentu, ki ste ga prejeli in zahvaljujem tudi za uh, odgovore, ki sem jih prijel od uh, poročevalcev v senci in to bomo potem uporabili pri pripravi, bom uporabil pri pripravi mnenja. Želim, pa samo opozoriti na to, da moramo biti previdni, preden podamo, preden pripravljamo predloge, da bi se s tem poveč, torej, da bi se preveč povečalo breme um, malih in srednje velikih podjetij ali tudi samozaposlenih. Torej, če uh, pri varstvu podatkov uh, zato predvidemo preveč bremen. Vse mora biti seveda utemeljeno, kajti to eh, seveda otežuje tudi delo in administracijo. In jaz predlagam, gospod predsednik, da takoj eh, podajo svoje mnenje tudi kolegi, ki eh, so poročevalci v senci. Hvala. Gospod Kalas najprej. Hvala. Kolegice in kolegi, želim se zahvaliti gospodu Čičestru za zelo dobro delo pri pripravi dokumenta o barstvu osebnih podatkov. On eh, navaja različna vprašanja, s katerimi naj bi se ukvarjal naš uh, odbor predvsem tudi nedoločnost zasebnost, eh, eh, koncepta ograjene zasebnosti eh, ali pa tudi eh, odgovornosti v, na področju računalništva v oblaku. Uh mhm. -huh. eh, torej, predvsem je težko ugotoviti, kdo je pravzaprav odgovoren in kako oblikovati ustrezne predpise. Eh, moramo vedeti, da gre za 1200 gigabajtov, ki jih je treba pri tem nadzirati in to je ogromen obseg podatkov. In seveda to sproža tudi rast. Mnoga inovativna podjetja na internetu Eh, temeljijo in so odvisna od oseb, ki so pripravljeni dati na voljo osebne podatke. Naprimer, velja, treba je seveda še posebej zaščititi zdravstvene podatke in tako naprej. Gre za zasebne podatke, ki so tudi kočljivi in ki jih je treba zaščititi. Eh, zasebnost eh, je neke vrste hladna vojna 21. stoletja. Eh, predvsem je zahtevana tudi velika fleksibilnost, ko se govori o digitalni agendi. Treba je pripraviti seveda tudi priporočila za najboljše prakse, kar zadeva varstvo podatkov, ki eh, upoštevajo tudi inovativnost. Eh, torej, gre seveda za eh, nudenje storitev eh, uporabnikom ob upoštevanju njihove zasebnosti in varstva podatkov iz uh, vidika inženiringa je ta uh, koncept sicer dober, vendar, če uh, govorimo iz socialnega vidika, potem je stvar bolj uh, zahtevna. Torej, treba je seveda tudi opolnomočiti državljane, da so sposobni ustrezno ravnati s tem. Uh, tisti, ki pripravljajo računalniške programe, uh, učitelji in tako naprej, vsi morajo sodelovati pri ozaveščanju eh, glede ravnanja in obnašanja na internetu, gospod Pavel Rubik. Hvala, gospod eh, predsednik, čestitam Charlesu. Eh, on zelo pazi na mala in srednje velika podjetja in to je zelo zgledno, kajti na eni strani imamo zahteve, na drugi strani pa izpolnjevanje teh zahtev in to sta dve različni zadevi. Na eni strani imamo Wikileaks, ki se ga hvali, eh, Torej, vse naj bo pregledno, vsi podatki naj gredo v javnost, ne glede na eh, tajnost pisem in na druge skrivnosti. Po drugi strani pa se zavedamo pomena zasebne sfere, zasebnosti in torej ti dve plati. Eh, objektivno varstvo zasebnosti, Wikileaks pa na drugi strani, torej zakonodajalec mora nekako uh, videti, ugotoviti, eh, kje, katere vidike okrepiti. Mislim, da imamo že veliko sistemov, naprimer EMAS z prostovoljnim sistemom potrjevanja. Um, mislim, da naj bi se MSP-ji Eh, dali prostovoljno certificirati, vendar da bi imeli obvezne oblaščence za varstvo podatkov, to bi povzročilo dodatne stroške, tudi vezanost eh, osebja in eh, zmanjšanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij in zato tudi v celoti, celoti podpiram Gilesa. Gospa Kominska. Hvala kot poročevalka v Sinci. Um, sicer podpiram vaše poročilo, ampak imam tudi nekaj komentarjev. Mislim, da moramo ločiti uh, online in offline podatke, kaj ti uh, e, zdravniki in uh, odvetniki ni, so isto kot uh, podjetja, ki delajo na internetu in tudi zavarovalnice je treba upoštevati. Torej ne moremo upoštevati enakih pravil za vse in to velja tudi za čas uh, uh, shranjevanja podatkov pred izbrisom podatkov in komisija upam, da bo to upoštevala drugič. Kot ste sami rekli, Eh, je treba tudi bolj podrobno opisati koncept ugrajene eh, zasebnosti. To je treba na vsak način vključiti v poročilo. Vsi vemo, da um, internetna oprema, mobilna, teh, uh, uh, mobilna telefonija in tako naprej, da mora temeljiti na zasnovi ugrajene zasebnosti, ampak kljub temu je to zelo splošna in ohlapna ideja. Potem druga točka. Uh, se na ta, nanaša na zbiranje podatkov. Mi dajemo torej e, podatke podjetjem, ki jih potem prodajo, zbirajo in prodajo drugim podjetjem in potem nas to čez nekaj mesecev spet zadene z določeno silovitostjo. Torej danes imamo podjetja, ki jih, ki zbirajo eh, podatke, jih imajo v velikih eh, podatkovnih bazah in mislim, da potrebujemo nadaljno regulativo, eh, kar zadeva prodajo zasebnih podatkov na ravni EU. Prenos podatkov naj bi vključeval neke vrste sledljivost, tako da se ve, komu so podatki prodani in kakšni so učinki tega. Tako da eh, eh, torej, upravljalec podatkov mora biti tudi pravno odgovoren za prenos takih podatkov. Razen tega moramo uh, imeti možnost tudi, da ugotovimo, odkot je tretja stran dobila podatke. Eh, torej, ta direktiva, ta uredba ne bo vplivala v direktivo iz zasebnosti, ampak kljub temu mislim, da bomo dobili seveda eh, veliko tudi priporočil iz. Uh, socialnih omrežij, kot so Facebook in tako naprej, pri pripravi in obravnavi tega vprašanja in to je tudi pomembno in treba ustrezno upoštevati, kolega Lambarc. Hvala, gospod predsednik. Želim eh, nadaljevati tam, kjer je nehala gospa Kolinska. Mislim, da moramo prepričiti, da bi zašli v past, da z novimi ekonomijami oziroma rast, z rastjo in dopustili stvari, ki niso pravzaprav dovoljene. Naprimer, prodaja podatkov. Cela vrsta novih podjetij eh, so iz tega naredili svoj poslovni model. Se pravi, da prodajajo eh, podatke svojih uporabnikov, ki jih zbirajo. Jaz ne vem, kaj mislite drugi, ampak mislim, da je treba sprejeti ukrepe, eh, ki pa bodo seveda tudi ogrozili poslovno idejo določenih podjetij. Mene to ne skrbi. Mene bolj skrbijo, skrbi varstvo osebnih podatkov, kot pa poslovne ideje določenih podjetij, ampak tega se moramo zavedati. Charles, mislim, da si ti to povedal ali gospod Kalas. Torej, da si želimo te nove, nove ekonomske dejavnosti, ampak rečem, jaz pravim ne za vsako ceno in to je pomembno. V neformalnem dokumentu Charles eh, zahtevate tudi večjo jasnost konceptov, ko je govora o ugrajeni zasebnosti, je rečeno, da je ta formulacija zelo ohlapna. In če govorimo o zakonodaji, si želim zelo specifično zakonodajo in nekaj ne preveč splošnega. To, kar me še najbolj skrbi, je dejstvo, da v zadnjih letih vidno bolj, če se poteguješ za neko delovno mesto, da grejo potem na splet in se informirajo o preteklosti. Mislim, da bi vsak državljan imel pravico, da se njegova preteklost pozabi. Orodja, ki so na voljo sedaj, omogočajo družbi, da eh, izve, kaj si počenjal tudi pred desetletji. Mogoče je to za zgodovinarje zanimivo, ampak za komercialno uporabo ali uporaba, ki ti škodi, pa je to na vsak način zaskrbljujoče in zato se moramo potruditi, da uh, se okrepi pravica, da se uh, pozabijo tvoji podatki, da se ustrezno izbrišejo, torej da se izbrišejo sledi, ki si jih zapustil na internetu. Hvala mislim, da uh, ni predstavnika komisije tu, zato dajem še enkrat besedo Čajlsu, prosim. Hvala. Hvala tudi kolegicam in kolegom za zelo koristne prispevke, samo točki dve. Gospod Cukolas je omenil računalništvo v oblaku in eh, tudi jaz delim njegove skrbi, to je razmeroma nov koncept tisti, ki se zauzimajo za računalništvo v oblaku, mi pravijo, da naj bi varnost s to tehnologijo postala boljša. Pravijo, da se okrepi varnost. Iz, bi si želel, da me prepričajo o tem. Ampak ne vem, kako res ohraniti varnost osebnih podatkov v takšnem mediju mislim, da gre pri tem bolj za filozofski razmislek. Hvala tudi Polu Rubiku za njegovo podporo o MSP-jih. Eh, eh, seveda je tudi on velik eh, zagovornik MSP-jev in vsi to vemo. Gospa Kolinska je rekla, da moramo razlikovati med online in offline podatki. Ko sem uh, Eh, se mora upisati v register v, ZD, v Združenem kraljestvu, eh, je šlo pravzaprav samo za elektronske medije. Eh, Papirnati mediji pravzaprav niso predmet tega. Čeprav moramo razlikovati, moramo upoštevati, da je treba zagotoviti zasebnost v obeh medijih. Čeprav Eh, je zagotavljanje zasebnosti in skrivnosti lažje v papirni obliki kot v elektronski obliki. Torej, če želiš, da uh, uh, Torej, če napišeš na nek dokument top secret, se bo to v glavnem tudi upoštevalo, če je v pisni obliki, ampak dobro, mogoče lahko to upoštevamo pri oblikovanju besedila, to, kar ste rekli. Strinjam se s tem, da moramo biti pozorni, ko govorimo o prodaji, ko gre za poda, prodajo, za komercializacijo podatkov, kajti naša naloga je varstvo podatkov. Torej tudi to je treba na vsak način upoštevati, ampak kakorkoli že. Eh, to, kar je povedal gospod Lambert o preteklosti posameznika, to je sicer zanimivo. In mnogi, in tudi mnogi politiki bi bili veseli, če bi vsi vse vedeli o svojih sodelavcih, ampak uh, mislim, da bo to na vsak način težko izvedljivo za preteklost, ampak za prihodnost si pa moramo eh, prizadevati za boljšo varnost podatkov. Nekateri pravijo, da več varnosti, ko ustvarjaš eh, večja je skušnjava za ljudi, da eh, nekako poberejo tudi take podatke, do katerih niso opravičeni. Na vsak način hvala vsem. Eh, organizirali bomo sestanek skupaj s poročevalci v senci in potem bomo tudi pripravili mnenje, če so predvideni kaki določeni roki za to. Prosim, gospod predsednik, da me o tem obvestite. Hvala. Ni drugih prijav za razpravo. Kar zadeva časovnico, smo pravzaprav določili doslej samo 11. april. 11. Opris, oprostite, ne, to je v odboru Libe. Pri nas. Bomo 13. aprila obravnavali amandmaje. Do takrat lahko vložite torej predloge sprememb. 9. Eh, maja pa naj bi se glasovalo, če bo vse potekalo brez težav. Če ni drugih prijav za razpravo, lahko preidemo na naslednjo točko. Eniza, izmenjava mnen in predstavitev mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov gospod Butareli mora priti sem. Uh, nekaj minut eh, potrebujemo, preden bomo začeli z obravnavo te točke. Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich. Äh gospe in gospodje, če se strinjate, eh, bi začeli s četrto točko dnevnega reda. Najprej pozdravljam gospoda Butarilija in eh, seveda mu takoj tudi dajem besedo, eh, ki nas bo, on nas bo, nam bo dal, dal uvod v to temo. Hvala lepa, gospod predsednik, veliko veselje in čast mi je, da danes lahko sodelujem v razpravi v odboru Zato sem res zelo hvaležen, da ste me povabili na današnji sestanek. Zelo kratek bom, pravzaprav bom samo povzel mnenje, ki sem ga pripravil za lansko leto. Upošteval bom še eno zelo zanimivo razpravo, k kateri smo prispevali v začetku marca v vseh zadevnih delovnih skupinah v svetu, ki se ukvarjajo pravzaprav z istimi vprašanji. Kot eh, evropski nadzornik za varstvo podatkov se seveda ukvarjamo s številnimi kanali znotraj enise. Ukvarjamo se s kibernetskim kriminalom, potem security breach notification z eh, načelom ugrajene zasebnosti, privacy by design, kot ste ravno kar tudi sami omenjali, potem se ukvarjamo tudi z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami in tehnikami. Zato smo tako zelo občutljivi za to vprašanje, to je tudi razlog, zakaj podpiramo vaše predloge in vaše cilje, namreč, da bi zagotovili stalno delovanje Enise. Želite tudi posodobiti mandat, ki ga ima, želite celo okrepiti in razširiti področje delovanja Enise. Mislim, da bo ta razširitev delovnih nalog pravzaprav sorazmerna s tem, kar Lizbonska pogodba Enisi omogoča. Enisa bo lahko sodelovala ne samo z organi pregona, temveč tudi z vsemi organi za varstvo podatkov na podlagi teh pripomp lahko sklepate, da gre pravzaprav za naravno in logično konvergenco med varnostjo in varstvom podatkov. Pomembno je, da se vzpostavi ustrezna mreža za varstvo informacij. Za nas kot nadzornike za varstvo podatkov je to zelo pomembno. Na šest točk se bom v glavnem omejil. Najprej, kar zadeva razširitev pristojnosti te agencije. Pozdravljamo dejstvo, da je uredba pravni instrument, ki ste ga izbrali za ureditev tega vprašanja, vendar je razširitev nalog te agencije, ki se predvsem povezuje s sodelovanjem organov pregona in organov za varstvo podatkov, po našem mnenju predstavlja dober predlog zato bomo s tem lahko to konkretno uredbo tudi širše tolmačili. Naprimer, člen 3.1.k navaja, da lahko agencija sama opravi katerokoli drugo nalogo, ki jo nalaga zakonodajni akt Unije. Takšna odprta klauzula oziroma določba pa lahko privede tudi do moten v delovanju te agencije, zato ker bi si lahko stvari drugače razlagali. Da bi se izognili pravni negotovosti, bi po našem mnenju ta uredba morala biti zelo jasna glede tega, kaj lahko in niso v prihodnje upravlja. Moj drugi sklop pripomb se nanaša na zaprosilo Enise za pomoč ali na zaprosilo za pomoč Enisi. V predlagani uredbi se pojavlja precej dvoumja, kdo lahko pravzaprav sploh zaprosi eniso za pomoč. Če primerjate, naprimer, skupino določb 7, 15, 16, 18 in 36 tega predloga in to berete skupaj s členom 2, 1, 3 in 14, boste ugotovili, da po eni strani obstajajo reference, ki se sklicujejo na široko zaprosilo za pomoč, drugi členi pa pravzaprav omejujejo to vrstno sodelovanje z agencijo. Vse je odvisno od tega, katera organizacija iz Evropske unije zaprosi za pomoč. Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov ali EDPS-a je, da bi ENISA morala sodelovati s celotno Evropsko unijo. Zato predlagamo, da vsi uradi, agencije, organi, institucije in države članice imajo možnost zaprositi agencijo za pomoč in podporo. To vrsten odprt pristop bo enisi tudi omogočil, da v celoti opravlja svoje funkcije in sicer tam, kjer je to v Uniji najbolj potrebno. Seveda pa bo agencija morala biti veliko bolj selektivna, če bo želela biti učinkovita. Tretji sklop pripomb se nanaša na najboljše razpoložljive tehnike in tehnologije. Vsaka evropska institucija, organ, agencija, tudi EDPS, ima svojo lastno misijo, svoj ključni niz funkcij in nalog, ki bi moral služiti kot referenčna točka. To je še posebej pomembno na področju varnosti in novih tehnologij. Zato smo predlagali, da bi unesli še krajšo določbo v predlog uredbe, v kateri bi zapisali, da morajo NISA uporabljati najboljše razpoložljive tehnologije na področju notranje varnosti. Tako da bi ta ista agencija lahko tudi služila kot model za druge organizacije in institucije. Po našem mnenju bo s tem agencija imela veliko boljše možnosti za spodbujanje najboljših praks na področju obdelave varnostnih podatkov. Kot veste, so varnostni ukrepi, ukrepi, ki jih najprej agencija izvaja na interni ravni. Zakaj to omenjam? Namreč, kar zadeva varnost omrežji in informacijskih sistemov, je zelo pomembno, da na evropski ravni ohranimo neke vrste repozitori ali neke vrste arhiv najboljših tehnologij. Tako enisa kot industrija kot taka bosta imela od to vrstnega intenzivnega sodelovanja velike koristi. Potem se nam zdi smiselno, da se še dodatno razjasnijo povezave med novimi nalogami, ki jih zaupamo enisi in obdelavo osebnih podatkov. V tem predlogu uredbe ni natančno opredeljeno, ali bi lahko katera koli od nalog, ki jo bomo dodelili agenciji, lahko vključevala tudi obdelavo osebnih podatkov. Zdi se, da nekatere naloge, vsaj do določene mere, vključujejo tudi obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da bomo morali upoštevati tudi specifične ukrepe in tovrstne ukrepe sprejemati. Če naj bi agencija obdelovala tudi osebne podatke, vsaj na podlagi zaupanih nalog, takšen je naš občutek, potem bi najprej uredba to morala specifično navesti, poleg tega pa bi morali omogočiti izvajati teh nalog na bolj fleksibilen način. Vedeti bi morali, katere osebne podatke lahko obdelujemo in za katere namene. Poleg tega predlagamo, da se stvari dodatno razjasnijo tudi, ko gre za sodelovanje in za komunikacijske kanale. Seveda je dobro, da tudi Evropski nadzornik za varstvo podatkov sodeluje v stalni skupini deležnikov. V tej skupini bomo redno poročali o svojih dejavnostih, vendar se nam zdi, da bi predlog uredbe moral opredeliti tudi zelo konkretne mehanizme za sodelovanje in kanale za sodelovanje in komuniciranje to vrstno zastopanje strani nacionalnih organov za varstvo podatkov bi moralo biti v pristojnosti agencije. Agencija je tista, ki bi morala odločati o posameznih zastopnikih na podlagi predlogov skladno s členom 29 delovni del. Predlagamo, da zakonodajalec zapiše tudi, da se nihče ne sme umešavati v delo EDPS-a, zlasti, ko gre za sodelovanje z nacionalnimi organi. Potem pa je tu še zadnji sklop pripomp, ki se nanaša na odbor za upravljanje. V predlogu uredbe je tudi zapisano, kakšno ulogo naj ta upravljalni odbor opravlja na področju nadzorovanja podatkov. Pristop sicer je pravi, vendar predlagamo, da bi vse te naloge povezali tudi z imenovanjem internih uradnikov za varstvo podatkov. To nas se povezuje tudi z odobritvijo notranje varnostne politike in z odobritvijo protokola za sodelovanje z nacionalnimi uradi. To je torej naše stališče. Mi se seveda zauzemamo za to redbo, strinjamo se tudi s cilji, ki naj bi jih dosegli. Podpiramo tudi to, da se vnese več jasnosti na to področje. V zadnjih razpravah v svetu je bilo izraženo veliko podpore strani držav članic tudi za uvedbo to vrstne jasnosti in preglednosti. Mi vas ne spodbujamo k temu, da bi bili preveč podrobni, da bi šli predaleč. Se nam pa zdi, da obstajajo dobre možnosti za to, da se izboljša ta predlog uredbe in sicer predvsem preko uvedbe večje jasnosti. Seveda pa se ne bi smeli izgubljati v podrobnosti. Hvala. Hvala lepa. S tem pa dajem možnost kolegom, da podajo svoje pripombe. Predlagam, da, za, da vsak eh, ima na voljo dve minuti. Gospod. Kalas. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospodu Butareliju za današnji obisk. Predvsem pa najlepša hvala za vse te predloge, ki ste jih predstavili. Evropski nadzornik za varstvo podatkov ima ogromno izkušenj, ki mu omogočajo, da po mojem mnenju lahko pripravi dobre predloge v zvezi s tem, kako se lotiti tega vprašanja. Tako mi kot komisija bi morali upoštevati te predloge, zlasti, ko gre za nadaljni razvoj enise, ko gre za to, kako naj se stvari razvijajo v praksi, tudi ko gre za varstvo osebnih podatkov in za vse tiste povezave, ki jih je treba vzpostaviti z drugimi organi, ki jih je vzpostavila Evropska unija. Nekaj vprašanj imam za gospoda Butarelja, predvsem se ta vprašanja povezujejo s tem, kako bi lahko po vašem mnenju bolj natančno predelili vlogo Enise. Kakšno vlogo ima ta agencija v odnosu do evropskih institucij in do evropskih državljanov? Varstvo osebnih podatkov je ključni element, vendar se tu pojavlja tudi vprašanje osebne odgovornosti samozaščite, usposabljanja in izobraževanja z področja varnosti. Mislim, da so to vse zelo pomembni vidiki, ko govorimo o varstvu osebnih podatkov in infrastrukture v Evropi. Hvala. Charles Čečesta, prosim. Eh, Hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil gospodu Butareliju za vse njegove pripombe. Mislim, da so te pripombe vsem v veliko pomoč, zato ker so konstruktivne. bi vas pa vseeno rad vprašal v zvezi s to drugo prednostno nalogo, ki ste jo izpostavili, ko gre za nedoslednosti v zvezi s tem, kdo sploh lahko zaprosi eniso za pomoč. Strinjam se z vami, da bi vsi organi in agencije v Evropski uniji morali imeti možnost, da se obrnejo na vašo agencijo, vendar me zanima, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem, kako se Enisa povezuje z zasebnim sektorjem. Zasebni sektor ima pomembno vlogo na tem področju. Kako bi po vaše morali razvijati ta odnos? Zavedam se, da tu obstaja tveganje, da bomo agencijo zasuli s prošnjami za pomoč pri posameznih projektih in tako naprej. Namreč to je področje, kjer je dejavnost vse bolj prisotna in aktivna, v mislih imam predvsem internetno varnost in tako naprej. Nasplošno gledano pa je zasebni sektor tisti, ki predstavlja nove inovacije, ki bi lahko prišle prav tudi enisi. Nekje v vašem dokumentu omenjate tudi najboljše razpoložljive tehnologije. Sklepam, da boste te najboljše razpoložljive tehnologije in tehnike iskali povsod. Bi lahko torej nekoliko bolj pojasnili, kakšen naj bi bil odnos med Eniso in zasebnim sektorjem v primerjavi z odnosom, ki naj bi ga Enisa imela z vladnim sektorjem. Hvala. Sprašujem gospoda Butarilija, ali želi odgovoriti na ta vprašanja. Osim. Oh, for, for your, uh, Najlepša hvala za te odzive. Fleksibilnost se stalno omenja v predlogu uredbe. Fleksibilnost je po našem mnenju tisto, kar bi morali upoštevati. Mi seveda pričakujemo, da bo v prihodnje Enisa nek centr strokovnega znanja, centr, ki bo nudil podporo novim mrežam zasebnih in javnih deležnikov. V obrazložitvenem memorandumu se redno omenja, da Enisa ne bo imela samo operativne funkcije, ravno nasprotno, ko gre za Security Bridge Notification, to je pravzaprav osrednji del spremembe evropske zakonodaje in kibernetski kriminal sta področji, kjer bi Enisa lahko odigrala v tesnem sodelovanju z zasebnim sektorjem precej večjo vlogo. Tisti del uredbe, ki se nanaša na zaprosila za pomoč, bi po našem mnenju moral biti bolj natančen, tako da bi bilo jasno zapisano, da bi Enisa morala selektivno izbirati te prošnje, vendar ne bi smeli biti izključujoča pri tem. Potem, ko gre za ustvarjanje povezav na področju posredovanja informacij, mislim, da bi morali v med seboj povezati javne in zasebne mreže. Raziskave so tudi področje, kjer bi morali poskrbeti za veliko večje naložbe v institucije. Tu nismo zato, da bi kakorkoli zamenjali, niso jo nadomestili ali spremenili njene naloge. Pomembno pa je, da je ta agencija aktivna na področju varstva podatkov. Potem so tu še obvestila o kršenju varnosti, tudi na tem področju bi morala Enisa storiti veliko več. Predvsem pa se mi zdi, da bi morali nuditi pomoč vsem deležnikom. Hvala. Hvala. Ali želi eh, gos, eh, komisija, gospod, eh, gospod Halar, kaj dodati? Hvala, gospod predsednik, da ste tudi komisiji dali priložnost, da se odzove in da poda svoje mnenje o predlogu Evropskega nadzornika za varstvo podatkov v zvezi z Eniso. Ta predlog smo prejeli potem, ko smo mi pripravili svoj predlog. Ta predlog je bil najprej posredovan Evropskemu parlamentu in svetu. Ta dva organa morata najprej obravnavati predlog Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Ti dve instituciji sta tudi tisti, ki boste odločili, koliko ta predlog vključiti v končni predlog uredbe. Naj na koncu izpostavim samo dva vidika, ki se mi zdita pomembna. Številni predlogi Evropskega nadzornika za varstvo podatkov se navezujajo na varstvo osebnih podatkov v agenciji. Ampak to že sedaj velja. Ti predlogi so že vključeni v trenutni mandat, niso vključeni v predlog spremembe uredbe ali v predlog za nov mandat. Že prej smo govorili o tem, da je upravljalni odbor tisti, ki bo skrbel za uresničevanje uredbe o Enisi. Potem imamo tu še izvršnega direktorja Enise, ki je odgovoren za vsakodnevno delovanje te agencije in za vsa vprašanja v zvezi z uradniki, ki delujejo v okviru te agencije in ki se ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov bolje je, vse po našem mnenju, da stvari ostanejo takšne, kot so. Uredba je namenjena predvsem temu, da se razjasnijo tista vprašanja, s katerimi se okvarjamo na najvišji ravni, ko gre za varstvo podatkov, pa se nam zdi, da je bolje, da je upravljanje odbor skupaj z izvršnim direktorjem tisti, ki bi moral skrbeti za to. Morda bi Evropski nadzornik za varstvo podatkov v svojem predlogu moral bolj jasno navesti, da je upravljalni odbor agencije tisti, ki ima nadzorno vlogo in ki je tudi odgovoren za izvajanje vseh pravil na področju varstva podatkov. Potem pa še predloge, ki so se nanašali na druge vidike uredbe o enisi. Predvsem ste omenjali naloge komisija je v svojem pristopu skušala zauzeti čim več fleksibilnost, to fleksibilnost omogočiti tudi agenciji, s tem bi agencija imela precej daljši rok trajanja, ne bi bila naprimer relevantna samo za pereča vprašanja, temveč bi delovala tudi na daljši rok in se ukvarjala seveda z vprašanjem varstva podatkov, skršitvijo varnosti in tako naprej vendar je pomembno tudi, kakšno je mnenje Evropskega nadzornika ali želijo oni morda spremeniti na kakršen koli način predlog komisije. Hvala. Hvala lepa. Gospod Butarili, želite še kaj dopolniti? Ah, eh, Najlepša hvala za ta zadnji sklop pripomb. Naš cilj je bil da smo čim bolj ambiciozni in fleksibilni. To pa ni v nasprotju s tem, da bi vnesli več jasnosti, zlasti v nekatere ključne točke. Vsi si želimo, da bi Enisa lahko nudila boljšo pomoč komisiji, da bi lahko bolje pomagala državam članicam. Zato bi, po našem mnenju, morali zauzeti bolj globalen pristop tudi k varnosti, k najboljšim razpoložljivim tehnologijam in k boju proti kibernetskemu kriminalu. Mislim, da je čas za to, da presežemo ta razdrobljen pristop, ki smo mu priča na ravni držav članic. Vi ste po našem mnenju tisti, ki bi lahko najbolje uravnotežili ta cilj. Na eni strani želimo biti ambiciozni, na drugi strani čim bolj jasni. Noch eine Anmerkung von Banon und als Chichester. Um. Hvala, gospod predsednik, da ste mi dali še enkrat besedo. Rad bi se zahvalil komisiji za podane pripombe. Dobro je, da nas včasih kdo spomni na to, da so predlogi gospoda Butarelija bili predstavljeni zatem, ko je bil podan nov predlog za mandat mislim, da bomo s tem stvari lahko tudi veliko lažje spremenili. Še enkrat hvala lepa gospodu Butarelju. Mislim, da gremo vsi v isto smer. Želimo si, da bi agenciji zagotovili ustrezen okvir, znotraj katerega bi delovala. Predvsem pa želimo zelo natančno predeliti vloge in funkcije te agencije. Današnja predstavitev je bila vsaj zame kot poročevalca zelo koristna. Hvala. So, ich darf mich dann auch bedanken. Hvala. Hvala tudi gospodu Budarilju in kolegicam in kolegom za to, da so sodelovali v razpravi. Imamo še nekaj časa, 26. maja mini hearing, potem poleti bo izvedena študija, torej s to temo se bomo še dalj časa ukvarjali, ampak dobro je, da smo to razpravo zelo intenzivno začeli že danes. S tem tudi zaključujem to točko dnevnega reda. In smo že pri naslednji točki, zelo smo učinkoviti, kar zadeva čas. Mm, torej, pravzaprav eh, bomo obi naslednji točki obravnavali skupaj, ker gre za skupno temo, gre za okvirni raziskovalni načrt in najprej želim pozdraviti med nami gosta. Ähm, torej, prisrčno pozdravljam Rolfa Annerberga, predsednika strokovne skupine za umestno oceno sedmega okvirnega programa. To so gospe in gospodje, ki so si se potrudili, da si ogledajo ta program in pripravijo predloge za izboljšanje tega programa. Prosim gospoda Anarperga, da nam poda najpomembnejše rezultate umestne ocene, potem pa imajo kolegice in kolegi možnost postaviti vprašanja. Uh, Hvala lepa. Gospod predsednik, gre za umestni pregled sedmega okvirnega programa za raziskave. Danes bomo govorili o kontekstu tega umestnega pregleda, o naših glavnih zaključkih, pa tudi o priporočilih za prihodnost. Najprej torej nekaj besed o ozadju. V načrtu okvirnega, sedmega okvirnega programa je bilo zapisano, da naj bi bil umestni pregled izveden najkasneje leta 2010. Poleg tega pa je bilo zapisano tudi, da naj bi šlo tukaj za oceno celotnega okvirnega programa, čeprav so bili pregledi opravljeni tudi na posameznih področjih. Ta pregled naj bi izvedla deset zunanjih strokovnjakov, torej mi smo zunani strokovnjaki in smo neodvisni od komisiji. Imeli smo sedem sestankov od oktobra lanskega leta in poročilo smo poslali komisiji 12. novembra lansko leto. Ne bom govoril o življenjepisih eh, posameznih članov odbora. Naj povem le, da gre tukaj za znanstvenike z različnih področji, Eh, kot so recimo politične vede, ekonomija, medicina in tako naprej. Poleg tega gre tukaj tudi za nekatere politične predstavnike in pa predstavnike industrije in sicer tako predstavnike velikih podjetij, kakor tudi enega predstavnika majhnih in srednje velikih podjetij. Obravnavali smo predvsem sedem vprašanj. Ta vprašanja vključuje naš mandat in sicer, če smo dosegli cilje v okviru tega sedmega okvirnega programa, kako lahko izboljšamo eh, politike okvirnega eh, programa, potem kakšna je vloga tega programa v globalnem eh, smislu. Uvedenih je bilo tudi veliko novih instrumentov v okviru sedmega okvirnega programa in zastavili smo vprašanje, ali so ti instrumenti učinkoviti. Potem smo se soočili z velikimi izzivi. Ukvarjali smo se tudi s poenostavljanjem, to je zelo pomembno vprašanje. Dati pa smo morali tudi mnenje glede na oceno šestega okvirnega programa. Torej, ta mandat je bil precej široko zastavljen in v imenu celotne skupine in tudi v svojem imenu lahko rečem, da je to pravzaprav bila prednost, kajti če je mandat določen preosko, potem lahko spregledaš veliko stvari. Mogoče seveda nismo zauzeli vseh posameznih njanj tega mandata, ampak mislim, da smo se osredotočili na glavne točke. Smo nekje na sredini sedmega okvirnega programa, tako da je še prehitro, da bi rekli, eh, oziroma da bi že lahko povedali, kakšen vpliv eh, bodo imele te raziskave na Evropo, vendar pa se je že pokazalo nekaj rezultatov. Povedati moramo, da so bili podatki veliko boljši kot pri umestnem progledu šestega okvirnega programa. Gre za boljši nadzor v okviru letnih poročil, poleg tega smo izvedli tudi poročilo in vprašali predstavnike komisije, kakšne izkušnje imajo z izvajanjem okvirnega programa. Navdušen sem bil nad kakovostjo odgovorov uradnikov Evropske komisije, ki so to nalogo vzeli zelo resno, resno. Poleg tega smo izvedli tudi, oziroma so izvedli različne študije tudi v posameznih državah članicah. Izvedli smo tudi veliko intervjujev in sicer smo intervjuvali uh, različne raziskovalce, predstavnike različnih organizacij in tako naprej in tako naprej. Poleg tega smo imeli tudi posvet z eh, različnimi deležniki in sicer poleti in prejeli smo več kot 500 odgovorov tudi preko spleta. Poleg tega smo podatke črpali tudi iz eh, nacionalnih eh, kontaktnih točk. In tukaj gre za več sto odgovorov. Sedaj pa pridimo k rezultatom. Naše glavno sporočilo, in to se mi zdi zelo pomembno, je, da je sedmi okvirni program na pravi poti in močno prispeva k evropski znanosti in k razvoju evropskega raziskovalnega omrežja. Torej tega ne moremo postavljati pod vprašaj. Sedmi okvirni program zares deluje. Kljub temu pa je tu nekaj vedikov izvajanja tega programa, ki bi jih lahko še izboljšali vendar pa je pomembno, da povemo, kaj je pri tem programu dobrega. Torej, oglejmo si najprej dobre strani tega programa. Gre za zelo obsežen program, ki ima močno evropsko dodano vrednost. Še prav posebej, če se zavedamo, da je glavni del sedmega okvirnega programa sodelovanje. Pomembno je, da sodelujemo kajti le tako bo ta program lahko zares uspešen. Znanstvena kakovost eh, sedmega okvirnega programa je včasih bila postavljena pod vprašaj, vendar pa mi menimo, da so ti dvomi neupravičeni, da so znanstveni podatki kakovostni in da je sedmi okvirni program znanstveno odličen. Pomembna je tudi mobilnost na ta način bomo lahko izboljšali kakovost raziskav. Pomemben prispevek so dale dejavnosti v okviru programa Marie Curie in videli smo tudi pozitiven vpliv na raziskovalno infrastrukturo. Ugotovili smo, da se program izvaja učinkovito in imamo tudi dokaze, da je ta okvirni program pozitivno vplival na raziskave v državah članicah, pa tudi na inovacije na področju industrije. Obstajajo pa tudi področja, ki bi jih bilo moč še izboljšati, recimo, ko gre za administrativno breme, upravno breme, za številna majhna in srednje velika podjetja je birokracije še zmeraj preveč, če tudi je že bil dosežen določen napredek. Drugič, raziskave so tvegane, povezane so z ogromnim tveganjem in zaradi tega je seveda zelo velika verjetnost, da raziskave spodletijo. Zato moramo izboljšati tudi razmerje med tveganjem in pa zaupanjem. Zaupanje je namreč za raziskave nujno potrebno. Mislimo, da bi lahko na določenih področjih dosegli veliko več, ko gre za tveganje in napake potem je potrebno okrepiti udeležbo žensk, še dalec smo udaljeni od eh, cilja 40 odstotkov. Udeležba upada že v šestem okvirnem programu, pa tudi v sedmem okvirnem programu, čeprav glede tega nismo povsem prepričani, kajti nimamo jasnih statistik. Ne moremo torej z gotovostjo trditi, kakšna je udeležba industrije in kakšni so trendi na tem področju. Pojavlja pa se tudi zaskrbljenost, namreč eh, potrebna je veliko boljša koordinacija med državami članicami in pa Evropsko unijo. Razlog za to je, da čeprav je ta program zastavljen zelo obsežno, je koncentracija finančnih sredstev velika v državah članicah. Poleg tega je potrebno razviti novo tehnologijo, namreč razvija se nova tehnologija, ki pa naj bi bila preveč zapletena. Potem je tukaj še člen 185 in pa uh, nova pobuda glede skupnega načrtovanja programa in glede tega še nimamo ustreznih zaključkov. Potem pa povzroča velike skrbi še nizka stopnja uspešnosti na različnih področjih sedmega okvirnega programa. Potem pa so tukaj še nove države članice. Njihova stopnja uspešnosti je precej nižja kot v starih državah članicah. Tudi te stare, torej države članice, imajo precej nizko stopnjo uspešnosti, o tem precej razpravljamo. Poleg tega je potrebno skrajšati tudi obdobje, od trenutka, ko nekdo uh, pošlje program in uh, pa rokom, ko za ta program pridobi tudi finančna sredstva. Sedaj pa k vprašanju, kaj storiti. Menimo, da bi se morali osredotočiti na velike izzive, to so podnebne spremembe, konkurenčnost, oskrba z eh, energijo in pa staranje prebivalstva. Poleg tega potrebujemo tudi boljše ravnotežje med raziskavami in inovacijami. Potem pa je tukaj še eh, področje znanja in sicer eh, bi morali inovacije boljše oziroma integracijo boljše vključiti eh, v raziskave. In če želimo to doseči, potem eh, potrebujemo premik v državah članicah. Potrebno si je ogledati tudi mednarodno dimenzijo sedmega okvirnega programa, poleg tega pa je potrebno izboljšati povezavo med raziskovalci, univerzami in ostalimi deležniki. Imamo tudi, oziroma podali smo tudi deset priporočil in teh deset priporočil je najpomembnejših, seveda jih je še veliko več, če si preberete celotno poročilo. Torej, v teh priporočilih pravimo, da je pomembno, da dosežemo cilje skupnega evropskega raziskovalnega omrežja in če jih želimo doseči, moramo preseči razdrobljenost na področju raziskav. Osredotočiti se moramo na manj tem, torej na te glavne izzive, ki sem jih pravkar omenil. E, drugo priporočilo je, da razvijemo visokokakovostno raziskovalno infrastrukturo, veliko je bilo na tem področju že doseženega v preteklem, preteklih letih. Imamo že akcijski načrt in pomembno je, da okrepimo raziskave proti koncu izvajanja tega okvirnega programa. Tretjič, kar zadeva financiranje, menimo, da so finančna sredstva zelo učinkovito izkoriščena in menimo, da bi morali ostati pri začrtanjem financiranju. Potrebujemo ustrezno strategijo za področje inovacij. Če bi vprašali tiste, ki sodelujejo v tem okvirnem programu, kaj je največji problem tega programa, bi vam vsak odgovoril, potrebna je poenostavitev. To pa ni tehnični problem, to je politični problem in tega problema ne moremo rešiti na tehnični ravni. Potrebna je politična rešitev, potrebne so politične odločitve. In kar predlagamo je, da bi v sedmem okvirnem programu izvedli vse ukrepe, ki so že bili predlagani, pri naslednjem okvirnem programu pa bi morali poskrbiti za revizijo finančnega okvira. Poleg tega potrebujemo tudi ravnotežje med pristopom od eh, spode na vzgor in od zgore na vzdol. Mislimo, da je to ravnotežje težko doseči, Pojavljajo se namreč problemi tako za raziskovalce, kako tudi za majhna in srednje velika podjetja. Mislim, da bi morali biti teme širše zastavljene in potem bi bilo to sodelovanje oziroma bila ta dva pristopa veliko bolj učinkovita. Kot sem dejal, je bilo v okviru sedmega okvirnega programa uvedenih veliko novih ukrepov. Veliko lažje je uvajati nove programe, kot pa se znebiti starih. Zaradi tega predlagamo, da bi uvedli moratori za nove instrumente, dokler ne bodo izvedeni oziroma do dobro razviti tisti oziroma že obstoječi instrumenti. Potem pa je tukaj še udeležba žensk. Kot sem dejal, je naš cilj 40 odstotkov, vendar pa je ta cilj zelo težko doseči če se zavedamo, da je med evropskimi raziskovalci približno 30 odstotkov žensk. In tukaj ne gre zgolj za Evropsko komisijo. Komisija lahko skuša doseči, kar je v njeni moči, ampak veliko več bodo morali storiti tudi države članice. Potem pa so tukaj še, še slabše zastopane države članice. Boljše bi bilo če bi skušali poskrbeti za sodelovanje z strukturnimi skladi, potem bi to vprašanje lažje rešili. Sedmi okvirni program je namenjen tudi mednarodnemu sodelovanju in mednarodnega sodelovanja v tem okvirnem programu zelo malo, zato mislimo, da bi bilo potrebno mednarodno sodelovanje okrepiti in, vse, in sicer na vseh področjih tega programa. In Na zadnje še nekaj eh, kratkih pripomb glede osmega okvirnega programa. Vem, da o tem še ne razpravljate, vendar pa boste o tem, o tem kmalu razpravljali. Nekaj idej imamo in sicer. Industrija bi morala biti bolje vključena v osmi okvirni program, bolje bi bilo potrebno povezati raziskave in inovacije. Močno verjamemo, da bi se morali osredotočiti na velike izzive, ki sem jih prej omenil. Strateško bi bilo pomembno vključiti mednarodno sodelovanje in izboljšati povezavo med eh, raziskavami, inovacijami in pa izobraževanjem. Poleg tega pa potrebujemo veliko boljšo koordinacijo med, med državami članicami in sicer na ravni Evropske unije. Kaj naj bi bilo na programu potrebno je doseči odličnost na področju raziskav. Eh, industrija mora vplivati eh, na ta program, poleg tega pa tudi družba. To je bila torej moja predstavitev. Z veseljem sem se z vami pripravljen pogovarjati o različnih temah. Ja, meine Damen und Herren, das waren die. Ja, dame in gospodje, to so bile zgolj prve informacije, sedaj pa se vas je že veliko javilo k besedi in prvi je na vrsti gospod Udi. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Anerberg, najprej bi vam rad čestital. Prav tako čestitam tudi ostalim vašim sodelavcem in strokovnjakom v imenu našega odbora. Namreč tudi mi smo pravzaprav pripravili poročilo na lastno pobudo v zvezi s tem, kar ste sami predstavili. Par vprašanj bi imel za vas. Ko ste podali oceno, sem dobil občutek, da ste se osredotočili močno na ta sedmi okvirni program. To je sicer razumljivo, zato ker je to vaša naloga, vendar niste dovolj upoštevali celotnega javnega raziskovalnega prostora v Evropi predvsem tega, kar se dogaja v državah članicah. Velika večina raziskav poteka v državah članicah. Občutek sem imel, ne bom ravno rekel, da ni pilota v letalu, ampak občutek sem imel, da sodelovanje oziroma usklajevanje med državami članicami in Evropsko unijo ni ravno nekaj, s čimer bi se preveč ukvarjali, niti niste podali ocene v zvezi s tem. Mi vas zato nismo zaprosili, zato tega tudi niste izrazili, ampak vseeno me zanima, kakšni so po vašem mnenju odnosi med državami članicami in Evropsko unijo. Potem poenostavitev. Najlepša hvala, da nas podpirate pri tem. Že od razrešnice leta 2007 se ukvarjamo s tem, tako odbor, kobu, kot naš odbor se s tem ukvarjata, tudi kolega Karvaljo pravi izvrstno delo na tem področju. Rekli ste sedmi program, ampak gospod predsednik, tudi pri šestem okvirnem programu je bilo veliko pritožb prav nad tem, da so upravni postopki preveč zapleteni. In resnično ustrajam na tem, da bi v prihodnje končno razrešili ta problem, ki se nam vleče že kar nekaj časa. Toliko Z moje strani še enkrat hvala za vašo predstavitev, gospod predsednik Rojl. Zanima me še nekaj. Deljeno tveganje, ta mehanizem me zanima. Zanima me, ali bomo v našem odboru imeli pris, možnost prisluhniti tudi oceno tega mehanizma za deljeno tveganje. Hvala. Pa Hercog or somebody else who <laughs> named Thanks, Chairman. Herzog. <laughs> no, I was not sure that I applied. <laughs> Nisem bila pripričana, da sem se tako zgodaj prijavila k besedi. Pričakovala sem, da bo veliko kolegov spregovorilo pred mano. Upravičujem se. Najlepša hvala za predstavitev gospoda Annenberga. Imam nekaj vprašanj, ki so podobna vprašanjem gospoda Odija. Mislim, da je pomembno da upravimo umestni progled sedmega okvirnega programa. Zanima me, če bi se lahko poglobili v nekatere trditve, ki ste jih izrekli. E, nizka stopnja uspešnosti na številnih področjih, kaj to pomeni, na katerih področjih, na novih področjih sedmega okvirnega programa ali pa na tradicionalnih področjih. Potem nizka stopnja uspešnosti v 12 novih državah članicah v primerjavi z 15 starimi državami članicami. Ne vem ali imam prav ali ne, ampak kolikor sem razumela, nihče izmed novih 12 držav članic, nobena izmed novih 12 držav članic ni prisotna v skupini. Je to res ali ne? Mislim, da moramo oceniti tudi nove oblike sodelovanja v sedmem okvirnem programu ali bi morali skupno sodelovanje okrepiti in daljne razvijati, ali pa moramo najti nove oblike sodelovanja. In naj se vrnem še k temu, kar je dejal gospod Odi. Poskrbeti moramo za ravnotežje med dejavnostmi v državah članicah in pa dejavnostmi na ravni Evropske unije. Potrebno je poskrbeti tudi za boljšo povezavo. Evropska unija mora ne le izvajati sedmi okvirni program, ampak poskrbeti tudi za boljšo koordinacijo med državami članicami na področju raziskav. Najlepša hvala za odgovor na ta vprašanja že. Vnaprej in hvala lepa, da ste se nam danes pridružili. Hvala lepa. Gospod Odi, kratek odgovor, kar zadeva deljeno tveganje to je bilo že rešeno in sicer pred nekaj eh, tedni. Na to sem pozabil. Paul Rubih. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa tudi za predstavitev. Mislim, da je pomembno, da slišimo neodvisno mnenje o poteku eh, različnih programov. Sedmi okvirni program mislim, da predstavlja menik tudi kar zadeva okrepitev finančnih sredstev v primerjavi z šestim okvirnim programom. Kaj menite o finančnih sredstvih za osmi okvirni eh, program? Ali menite, da je možno, da bomo tukaj spet razpravljali o stotih odstotkih in dobili 70, 70 odstotkov? Kaj pa trgovanje z eh, emisijami eh, CO2? To trgovanje naj bi služilo predvsem sem, temu, da dosežemo cilje na področju izpustov eh, CO2. -ja. Potem me zanima tudi, kako poteka razvoj na področju Evropskega inštituta za tehnologijo v povezavi z sedmim okvirnim programom. Tukaj govorim eh, predvsem o inovacijah, ali bo tukaj šlo za premik na osmi okvirni program in ali eh, bomo organizirali oziroma uvedli tudi program, eh, ki se bo ukvarjal z konkurenčnosti, torej ki bo prevedel eh, naš napredek na področju gospodarstva in pa inovacij. Tako da bi znanje, ki smo ga pridobili, eh, prenesli tudi na gospodarsko in izobraževalno področje. Muchas gracias. Paro era Madurel. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se najprej zahvalila gospodu Anembergu za njegovo prisotnost in tudi za njegovo predstavitev. Hvala lepa za upravljeno delo. Vsekakor to delo ni bilo lahko, vendar pa je za nas pomembno, da slišimo mnenje neodvisne skupine. Osmi okvirni program eh, bomo namreč sprejeli, že preden bo sedmi okvirni program dokončno ovrednoten. Rada bi, da se še poglobite v določene točke v okviru sedmega okvirnega programa, ki ste jih v svoji predstavitvi že omenili. Najprej učinkovistost sedmega okvirnega programa, ko gre za inovacije? Menite, da je bil uspeh tukaj večji kot pri šestem okvirnem programu? Predvsem, ko gre za sodelovanje, bi lahko o tem povedali kaj več? Gre za vprašanje, kako so delovali različni instrumenti in ukrepi, ki smo jih spremijeli. Potem so tukaj skupne tehnološke pobude, ki ste jih tudi omenili. Nekaj pritožb je bilo tudi kar zadeva udeležbo majhnih in srednje velikih podjetij. Tudi to ste nakratko omenili, ampak morda bi lahko o tem povedali kaj več. Marie Curie, tudi ta program ste omenili, s tem se strinjamo, gre za zelo pomembno pobudo. Zanima pa me, v kolikšni meri smo dosegli cilje, ki smo, jih, ki smo si jih zastavili. gre za to, da bi Evropo radi razvili v pomembno ciljno regijo za mlade raziskovalce in za raziskovalce na splošno. Kako je delovalo sodelovanje med eh, nacionalno, regionalno in pa evropsko ravnjo, ko gre za usklajevanje na področju raziskav, potem pa financiranje. Večkrat je bilo rečeno, da finančna sredstva, ki jih je prispevala Evropska unija, niso izboljšala raziskav, ampak da tu najpomembnejšo vlogo igrajo nacionalna sredstva. Potem pa še povezava z drugimi programi Evropske unije. ali je šlo res za uspodbujanje um, boljše povezave med različnimi področji. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za predstavitev, ki se mi je zdela za res zelo, zelo zanimiva. Tema raziskav je izjemno pomembna tema in zaradi tega moramo vedno več investirati v raziskave in inovacije. Potrebno je vlagati predvsem v mlade raziskovalce in to se mi zdi zelo pomembna točka. In že sem pri svojem prvem vprašanju, kako uspodbujati mlade raziskovalce in sicer z pomočjo instrumentov sedmega okvirnega programa. Drugo vprašanje. To vprašanje mi je še prav posebej pri srcu. Gre za majhna in srednje velika podjetja in njihovo vključenost v raziskovalne programe. Imam tudi osebne izkušnje z tem in vem, da so postopki pogosto zelo zapleteni za majhna in srednje velika podjetja. Poleg tega bi želel več informacij o poenostavitvi sedmega okvirnega programa. Majhna in srednja velika podjetja pogosto nimajo zadostnih instrumentov, ravno zato, ker so majhna podjetja, da bi lahko izkoristila programe, ki so na voljo. Potrebno si je ogledati sistem financiranja. Postopki so pogosto preveč zapleteni. Zanima me tudi, kako uspodbujati in o tem bi se morda morali bolj temeljito pogovarjati, če želimo uspodbujati majhna in srednje velika podjetja, kako omejiti stroške načrtovanja raziskovalnih programov in sicer z namenom podpore majhnim in srednje velikim srednje velikih podjetij. In zaključujem. Sedmi okvirni program se danes obravnava v različnih direkcijah eh, Evropske komisije. In zaradi tega je celotna situacija še toliko bolj zapletena, težko je doseči enotno izvajanje pravil. Zaradi tega se mi zdi, da bi bilo zaželjeno in pa potrebno poskrbeti za boljšo izmenjavo informacij in za bolj učinkovito in bolj enotno tolmačenje pravil znotraj same komisije. Hvala lepa, gospod Cukalas. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil gospodu Anerbergu za njegovo predstavitev. Sam bi rad zastavil naslednje vprašanje. Manjka še nekaj točk, ampak preden se bomo osredotočili na politične namene in na oceno sedmega okvirnega programa, potrebujemo splošno predstavo o tem, kakšna je vloga Evropske unije na področju raziskav in pa inovativne tehnologije. Mislim, da v tem trenutku Evropska unija nima dovolj pomembne vloge na tem področju. Slika ni preveč pozitivna in mislim, da bi se morali tudi o tem pogovarjati. Imamo strategijo 2020 in za raziskave je pravzaprav šlo tudi znotraj Lizbonske strategije, vendar pa nam še nihče ni pojasnil, kakšen je pravzaprav položaj Evropske unije, ko gre za raziskave, pa tudi, ko gre za financiranje raziskav. Torej, zelo hvaležen bi bil, če bi lahko predsednik odbora organiziral javni posvet o položaju Evropske unije v svetu, ko gre za področje raziskav in inovacij. Tukaj gre za strategijo 2020, pa tudi načrte za, leto, za obdobje do leta 2025. Gospod Annenberg je dejal, da je potrebno finančna sredstva kar se da učinkovito razdeliti. Ampak zdi se, da so se tukaj pojavile določene težave postopek naj bi bil poenostavljen, o tem so govorili že kolegi. Vendar pa bi v zvezi s tem rad zastavil vprašanje komisiji. Namreč eh, izvedli eh, so vzorčni pregled eh, in izkazalo se je, da je 4 odstotke Ehm, da se je pri štirih odstotkih ehm, načrtovanih programov, ehm, da so se pojavile napake. Ali torej menite, da so bila finančna sredstva pravilno razdeljena? Meni se zdi, da temu ni bilo tako. Gospa Kavaljo. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila za zelo zanimivo predstavitev imam vprašanje povezano z poenostavitvijo in pa tudi strukturo sedmega okvirnega programa, kar zadeva poenostavitev. Je bilo že rečeno, da imamo več ukrepov in določene ukrepe lahko izvedemo brez eh, spremembe finančne perspektive. V tem okviru je komisija že izvedla in pred kratkim napovedala tri ukrepe za poenostavitev, vendar pa je še več ukrepov, ki bi jih lahko izvedli, ne da bi pri tem spremenili eh, finančno uredbo. Moj predlog za poročilo gospoda Odija in mislim, da se z mano strinja, je, da bi morali pri umestnem pregledu izkoristiti priložnost, da izvedemo vse ukrepe za poenostavitev, ki ne vplivajo na na druge uredbe. Zanima me, kakšno je vaše mnenje. Morda bi lahko to pojasnili. Potem pa še struktura sedmega okvirnega programa. Mislim, da imamo še mesec časa in pa dovolj sredstev, da še popravimo to, kar doslej ni potekalo ravno najboljše. Veliko je tudi stvari, ki dobro potekajo, ampak tam, kjer so potrebne izboljšave, je potrebno za njih poskrbeti. In še tri kratka vprašanja. Prvič, da bi poskrbeli za ravnotežje med eh, glavnimi izzivi in pa raziskavami z pristopom od spode na vzgor. Seveda imamo tukaj programe na ravni Evropske unije, ampak kar zadeva sodelovanje, me zanima, kaj pravite o eh, programih, eh, ki se uporabljajo na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije in pa na drugih področjih. Eh, torej, gre za to, da bi omogočili vključitev novih inovativnih idej v tistem delu sedmega okvirnega programa, ki se osredotoča na sodelovanje. Potem posveti V posvetih eh, v zvezi z poenostavitvijo smo slišali veliko pritožb majhnih in srednje velikih podjetij. Veliko pritožb je povezanih z zasnovo samega programa. Tukaj gre predvsem za raziskave v majhne in srednje velikih podjetjih, za zasnovo programov za majhna in srednje velika podjetja v sedmem okvirnem programu. In tretjič, prenos znanja na trg. Pred nekaj časa smo imeli program kjer je uspešen uh, projekt eh, lahko eh, zaprosil za valorizacijo v okviru drugega okvirnega programa. Kaj menite o takšnem načrtu? Na ta način bi lahko znanost približali trgu. In mislim, da bi torej morali imeti program za valorizacijo odličnih rezultatov eh, inovacij. Najlepša hvala. Gutierrez Cortines. Hvala. Gospa Kortines. Hvala. Torej, zelo pozorno sem spremljala to, kar ste povedali in tudi prebrala poročilo, vendar želim postaviti nekaj vprašanj in želim si dodatne informacije o nekaterih točkah, ki ste jih omenili. Govorili ste o instrumentih inovacij in ste um, zahtevali mor moratori na nove instrumente, dokler stari ne dajo dobrih rezultatov. Ampak zanimalo bi me, kako zgledajo ti rezultati. Torej, tudi pri tem seveda gre za določeno tveganje in treba se okvarjati s tem tveganjem in strinjam se da, s tem, da je treba najprej uporabiti obstoječe instrumente, vendar komisija z neverjetno hitrostjo eh, izmišljuje nove instrumente in pogosto niti ne vemo natančno, kje je inovacija in potem še nekaj v zvezi z oceno. Eh, odnos med eh, raziskavami in inovacijami. Mnogo raziskav financira država in, tudi, in to velja tudi za inovacije, kajti 70 odstotkov eh, podjetij, ki izvajo inovacije, dobiva podporo države oziroma so v državni lasti. Ampak država se premalo briga za inovacije sicer jih eh, financira, vendar ni sama gonilo inovacij, naprimer administracije, javne administracije in tako naprej. Ko kupujejo določene storitve, pravzaprav ne kupujejo inovacij, mogoče iz ekonomskih razlogov. Zato sprašujem, kakšna je vloga javnosti in kakšna je vloga zasebna, zasebnega sektorja. In potem eh, rekli ste, da nekatere države članice ne sodelujo tako aktivno. Eh, če gre predvsem za sredstva in za financiranje, potem razumem, da ta manjkajoči angažma, kajti treba je upoštevati predvsem odličnost. In treba je podpreti države, ki so sposobne nuditi to odličnost. Torej, če sedaj to uh, Eh, razlikujejo med državami, ki dajo sredstva oziroma če upoštevamo torej, koliko so pripravljene države prispevati v svetu, potem to ne bo funkcioniralo, temveč treba je upoštevati predvsem kriterij odličnosti. Pa še eno vprašanje, govorite o človeških virih, kaj pa je pravzaprav z univerzami? so države, kjer uh, so težave s sedmim okvirnim programom, kar zadeva administracijo. Naprimer, zasebniki v Španiji ne morejo sodelovati. K zakaj zahtevamo, da zasebno gospodarstvo prispeva denar, če sploh ne more participirati v teh eh, programih? Tudi velike bolnice ne morejo ali fondacije so izključene. To pomeni, da je, bi, je veliko sredstev, ki se jih ne sprosti. Ne vem, ali je tudi v drugih državah tako. To je bilo tudi že vse, kar smo hoteli povedati, kolegica Thompson. Uh, Hvala. Hvala za vaš obsežen, obsežno predstavitev. Mislim, da ste opozorili na najpomembnejše zadeve in prav se mi je zdelo, da ste zaključili, da je evropska dodana vrednost eh, v raziskovalnem programu velika, kajti mi moramo predvsem izboljšati tudi evropsko dodano vrednost v tem okvirnem programu. In tudi kako prispeva k eh, raziskovalnim strukturam, k mobilnosti in tudi k nacionalnim raziskavam. Potem govorili ste o možnostih za izboljšave, tu pa nekaj pogrešam. Veliko smo govorili o upravnih bremenih, ne pa o upravnih omejitvah, eh, kar zadeva eh, raziskave. Torej, mi govorimo pravzaprav o eh, proizvodnje. Torej, če govorite o industriji, potem verjetno mislite na ekonomijo in ne torej na proizvodno dejavnost. Um, veliko je v, velik je v, v, v Evropi tudi sektor storitev in Pri razisk, in to je seveda tudi povezano z raziskavami in je treba upoštevati. Torej, to, ta uh, interdisciplinarni pristop. Torej, jaz imam izkušnje, raziskovalci se mi pritožujejo, da se želijo ukvarjati z nanotehnologijo v Evropi in potem sprašujejo v univerzi v Kopenhagnu, kako bi to uh, vključili v tak evropski program in jim pravijo, da je to zelo težko. Torej, veliki izzivi, govorili ste nekaj tudi o velikih izzivih. mislim, da je to predvsem tudi področje interdisciplinarnosti in mislim, da moramo Seveda gre za obnovljive vire energije, ampak moramo tudi eh, povedati končnim uporabnikom, kako zmanjšati porabo energije. Torej, eh, ko gre mislim, da potrebujemo tudi nove strukture in se ne smemo oklepati samo starih struktur. In rekli ste tudi, da po, pro, potrebujemo program za izvajanje. Mislim, da mala in srednje velika podjetja potrebujejo predvsem prenos znanja, ki nastaja v raziskavah, ne pa raziskav samih. In to je tudi eh, treba videti pri tej eh, strategiji za več inovacij. Hvala. Vse in kolegi imamo majhen problem. E, še kar nekaj se jih je prijavilo za razpravo in gospod Ana Perk bi, Ana Perk bi želel tudi odgovoriti na prva vprašanja. Mogoče bi naslednji, naslednjo točko dnevnega reda, ki je pravzaprav identična, lahko obravnavali skupaj s to, kajti drugače bo zelo težko potem pri odgovarjanju na vprašanja. Predlagam, da uh, najprej odgovori Anna Berg, gospod Anna Berg, na že postavljena vprašanja in potem nadaljujemo z razpravo. Hvala. Veliko vprašanj je bilo postavljenih in storil bom najbolje, da odgovorim na nje. Najprej eh, gospod Odi Pročevalec je postavil vprašanje o odnosu med eh, dejavnostmi držav članic in Evropske unije na tem področju. To je seveda zelo pomembno. Pomemben odnos. Kot ste prav rekli, v našem mandatu ni bilo uh, obseženo, da, oziroma ni bilo zajeto, da um, pregledamo vse evropske raziskave, temveč uh, Raziskave in inovacije v Evropi naj se ukvarjajo z velikimi izzivi. Moramo najti učinkovite poti za sodelovanje med državami članicami in evropsko ravnjo. In popolnoma jasno je, da če si ogledamo denar, potem bomo slišali različne številke in različne opredelitve, ampak med uh, eh, OP7 kjer je šlo za 5 do 15 odstotkov vsega letnega proračuna za raziskave. Torej to kaže, da države članice plačujejo med 95 in 85 odstotki. Torej jasno je, da potrebujemo boljše sodelovanje in treba je najti postopke, ki bodo omogočili to boljše sodelovanje. Nekaj tega je že v bilo v sedmem Evrop, eh, okvirnem programu ERANET plus eh, čl, eh, sodelovanje po členu 185 in kar se mi zdi obetavno, je skupno načrtovanje programov, torej kjer gre za združevanje virov med državami članicami, da bi res eh, storili nekaj na področju ve velikih izzivov, ampak to se mi zdi zelo pomembno, torej tako pri oceni, kot tudi pri pogledih na prihodnost, da najdemo učinkovite poti sodelovanja med državami članicami in Evropsko unijo. Razumem, da je to nekaj eh, o čem razpravljate tudi pri pripravi vašega poročila. Potem druga točka se je nanašala na nastavitev. Strinjamo se, da torej pri tem smo v bistvu istega mnenja in to je politični problem. Tega ne morejo rešiti uradniki. Tudi če želite izvajati pravila finančne uredbe, potrebujete za to politično podporo, drugače to ne gre. Potem, kar zadeva tveganje, Eh, o tem je bila eh, izvedena posebna ocena. Rezultat eh, te analize je bil zelo dober, mogoče tudi zaradi finančne krize, ki je prispevala tudi do tega uspeha. Potem bilo je postavljeno vprašanje o stopni uspeha in tudi o različnih področjih. Torej, prvi raz, pri prvem razpisu je, je stopnja uspeha bila zelo nizka, ampak sedaj je dosti večja. Tudi pri programu ljudje smo imeli najprej zelo nizke stopnje uspeha eh, in to velja tudi za nekatere, eh, nekatere vidike programa socia, um, um, sodel, za sodelovanje, naprimer okolje in tako naprej. Ampak če si ogledamo delo, ki ga ima raziskovalec s tem, da pripravi predlog in če potem vidi, da je uspešnost samo deset odstotna, potem se vpraša, ali naj sploh pripravi te, ta predlog in s tem nekako tudi demotiviraš ljudi, da bi se prijavili na take razpise, ker je stopnja uspeha preniska, kar zadeva EU12. Torej, ne morem, nimamo črno-bele slike v našem odboru je bil profesor iz Estonije, ampak eh, Estonija ni tako kot eh, ostale države. Estonija je uh, kar uspešna, za ostale pa je to še problem. In zelo dolgo smo razpravljali o tem, kako rešiti ta problem. In naš eh, predlog je, da, oziroma na zaključek je, ker gre pri sedmem okvirnem programu za odličnost in zagotavljanje sposobnosti, zmogljivosti, bi morali zagotoviti bolj učinkovito uporabo strukturnih skladov, da bi se rešili ti problemi. Potem eh, torej, eh, tudi pobude, s katerimi se eh, obračamo predvsem na industrijo, mislim, da je to zanimiv vidik, kaj ti te dejavnosti eh, so. Eh, omogoč, eh, pri teh dejavnostih se uh, upošteva predvsem to, kar si želi industrija, ampak doslej še nimamo veliko uh, rezultatov glede tega. Potem uh, razmerje med uh, dejavnostmi v državah članicah in v EU. Mislim, da sem na to že odgovoril. Gospod Rubik, ko sem delal v Evropski komisiji, sem se pogajal o direktivi o uh, trgovanju z emisijami. Pravzaprav nikoli nisem uh, mislil, da bi se prihodki iz te trgovine eh, uporabili za financiranje raziskave. Jaz, raziskav jaz nikoli ne bi imel nič proti, torej to je zanimiva ideja, ampak pravzaprav tega ne morem komentirati. Ampak eh, pravzaprav doslej še nihče ni eh, sprožil te ideje po tem, kar zadeva EIT in CIP. To seveda ni bil del ocene, ampak ko, potem ko smo predstavili oceno, smo videli idejo o skupnem strateškem okviru, to naj bi eh, pomagalo združiti različna prizadevanja in mislim, da je to treba pozdraviti. In seveda bi bilo lažje povečati uspešnost, učinkovitost pri inovacijah, in raziskavah, če bi vse dali pod en krov. Ampak v bistvu ni moja naloga, da to komentiram, temveč eh, pravzaprav samo ponavljam vaše predloge kar, in tudi to, kar meni svet. Potem gospa Madurel je govorila o zasebnih naložbah. Nekaj težav je prvič, ker ne vemo natančno, koliko se Eh, koliko industrija vlaga denarja v te raziskave. Nimamo zelo dobrih statistik od tem, kar zadeva eh, delitev tveganja. Mislim, da je ta instrument dobro deloval. Ta instrument eh, naj bi se uporabljal tudi še naprej, smo mnenja, kar zadeva MSP-je. Je res, kar ste rekli. Eh, blizu smo cilju, ampak eh, nismo ga še dosegli. Zelo težko je za MSP-je se eh, ustrezno lotiti vse te birokracije, ko gre za uporabo sredstev iz okvirnega programa, kar zadeva dejavnosti Marie Curie. Torej, na vsak način smo jih pozdravljamo, ampak zanimivo bi bilo videti, kako uspešne so dejavnosti iz eh, programa Marie Curie, torej tisti, ki so dobili denar iz programa Marie Curie. Zanimivo bi bilo, kako uspešni so ti, bi bili ti pri pridobivanju sredstev iz sedmega okvirnega programa, ampak to je prava pot. Potem govorili ste tudi o usklajevanju nacionalnih politik. politik z evropskimi in kot sem že prej rekel, je to velik problem. Gospod De Angelis je opozoril na to, da je treba vključiti več mladih raziskovalcev oziroma kako storiti, da bi se to zgodilo. To je seveda splošna zadeva. Marie Curie je pomemben program, ko gre za usposabljanje mladih raziskovalcev in tudi za povečanje mobilnosti. Vi ste tudi opozorili na težave MSP-jev, s tem se seveda strinjamo. Potem pa ste govorili tudi delitev pristojnosti med različnimi direktorati. Od temu se sicer nismo posvetili, ampak ogledali smo si različne agencije in mnenja smo, da po sicer malo težavnem začetku te agencije danes dobro delujejo in mnenja smo, da obstaja potencial za še večjo uporabo teh agencij v prihodnosti. Gospod Cukalas je govoril o položaju evropskih raziskav v mednarodnih primerjavi. Tri odstotni cilj, ki je zapisan v Lisbonski strategiji in tudi v strategiji Evropa 2020, daleč smo od tega, mislim, da 1,5 odstotka je dosegamo nekatere države, Švedska in Finska, imajo več kot 3 odstotke, ampak če želimo biti konkurenčni na, v primerjavi naprimer ZDA ali drugimi državami po svetu, ki povečujejo financiranje v raziskave, moramo doseči ta triodstotni cilj. To je absolutno potrebno. Potem stopnja napak. Rekli ste, da je štiri odstotno. Ne vem, ali to res drži. Po mojih informacijah je ta delež nižji. Ampak kar želim poudariti je, da je treba spremeniti balanso med zaupanjem in tveganjem, kaj ti moraš izgubiti denar, ko greš v raziskave, ne zaradi goljufij, ampak zato, ker imajo ljudje pač ideje, ki se potem ne uveljavijo. Sej to je bistvo raziskave. Raziskav, drugače raziskav ne bi bilo. Treba je prevzeti to tveganje in treba je zaupati ljudem, ko oblikujejo svoje projekte torej da so res intelektualno predani temu, kar si želijo. Ampak to so raziskovalci in zato morajo imeti manevrski prostor, drugače to ne bo funkcioniralo. Potem gospa Kavalju, ki je na začetku rekla, da je vse ukripe glede po nastavitve treba tudi izvesti s tem, se s to odstopno strinjamo, kar zadeva eh, sodelovanje, ste izrazili nekaj idej, ki bi eh, bile zelo koristne za prihodnost. MSP-ji seveda je problem, ker potrebujete določene izkušnje za uh, vlaganje uh, eh, prošen za okvirni pr program. Imamo pa naprimer program e-, Eurostat, kjer uh, se MSP lahko tudi učijo uh, prijavljanja na te programe, potem kar zadeva komercializacijo in valorizacijo. Torej, popolnoma se strinjam z vami, mislim, da je to pomembno. To je treba v prihodnje še bolj upoštevati. Potem, gospa Gotjeres Kotines, o moratorju. To, kar jaz menim s tem, je, da smo si izmislili veliko novih instrumentov za sedmi okvirni program. Ne samo komisija, temveč tudi svet in parlament eh, so bili vsi zelo ustvarjalni. Imamo uh, Unit Plus uh, skupno tehnološko pobudo in številne različne druge instrumente. In če govorim o moratoriju, potem uh, to ne pomeni, da je treba vse odpraviti, temveč, da preden si izmislimo nekaj novega, si moramo ogledati v lastnem portfelju, kaj deluje, kaj funkcionira in kaj ne. Z vsemi temi instrumenti in Ehm, z spostavljanjem novih eh, instrumentov tudi ustvarjamo zmedo med raziskovalci, torej, ker pač prihaja vedno do nečesa novega. Eh, pri uvajanju novih instrumentov si je čez nekaj časa pač treba ogledati, kaj deluje in kaj ne, ampak predlagam, da nekaj časa ne uvajamo novih instrumentov, temveč si ogledamo, kateri so učinkoviti. Uh, kar zadeva inovacije in kaj se dogaja na kateri ravni, seveda inovacije potekajo na lokalni ravni, to je samo umevno. Inovacije se ne dogajajo v Bruslju, ampak to, kar je pomembno in to, kar delate tu, je, da ustvarjate okvirne pogoje za inovacije, ki bodo olajšale inovativno dejavnost in ki bodo pomagale inovacije inovativn, razvijati inovativne dejavnosti v državah članicah. Jasno je, da brez eh, dejavnosti akcij na ravni EU za dobre okvirne pogoje to ne bi delovalo. Strinjam se z vami, da je pomembna odloč, odličnost v vseh delih programa. Uh, nismo se posebej uh, ukvarjali z vlogo univerz, vendar seveda potrebujemo. Eh, torej, seveda pozdravljamo vse inovacije tudi na univerzitetnem področju. Potem gospa Thompson, eh, če govorimo o industriji, ne mislimo na proizvodno dejavnost, temveč na gospodarstvo. Torej, nek širši pojem, ne samo proizvajalce. In zadnji vaš komentar da je prenos eh, znanja malim in srednje velikim podjetjem zelo pomemben. Eurostars. Eurostars je program, ki lahko pomaga uh, eh, MSP-jem. Pri tem hvala. Kolegice in kolegi, gospa Ferrera, ponovno. Mikrofon, prosim me parece posible. Ne vem, ali lahko povezujemo ti dve razpravi, kajti tu govorimo o rezultatih te ocene in pri naslednji razpravi gre za predlog poročevalca parlamenta v zvezi s to oceno. Če to pomešamo, nastane zmeda seveda bi sedaj lahko takoj začeli razpravo o predlogu odija, kajti drugače ne bo več časa za to, ampak ni pa to isto. Hvala. Sej zato pa sem rekel, mis, jaz sem to predlagal zaradi časovne stiske. Sedem eh, se jih je še prijavilo za razpravo in če bodo vsi prišli do besede, potem ne bomo imeli čas, časa za razpravo o poročilu odi. Tako da lahko sedaj prekinemo razpravo in tisti, ki so še na uh, seznamu, potem spregovorijo po poročilu gospoda odi. Torej, če vsi, ki so še prijavljeni za razpravo, ostrajo na tem, da govorijo sedaj, potem bomo sedaj nadaljevali. Lahko bi vsak govoril tudi krajši čas, če bi se vsak omejil na eno minuto. Uh, bi nam to mogoče uspelo. Eno minuto, Lina Ek, prosim. Jaz predlagam, da to obravnavamo na naslednjem sestanku koordinatorjev. Tisti, ki so na zadnji na seznamu, imajo mogoče ravno tako nekaj pomembnega povedati, kot tisti, ki so govorili na začetku. In e, naloga vas e, kot predsednik je, da pravilno razdelite čas za govor. No, da je pa. Razumite me. Torej, nekateri pridejo pozneje, nekateri nikoli nimajo časa, vsak eh, želi, da se obravnava točka takrat, ko ima ravno čas, potem trikrat na teden spreminjamo dnevni rit, torej jaz za to nimam rešitve. Vsak ima še idejo za kak javn posvet in ko organiziramo posvet, jih polovica ne pride. Torej, oprostite, če sem tako jasen, ampak mi se moramo res dogovoriti, jaz lahko grem samo po vrsti prijav. Torej, in če gremo sedaj naprej v tej razpravi in vsi pridejo do besede, ne bomo imeli časa za eh, poročilo od di. Imam samo dva predloga. Ali tisti, ki eh, bo, so še na seznamu, govorijo krajše, ali pa eh, ne bomo obravnavali danes poročila od di. I'm certainly happy to speak on both, but I'd like to. Z veseljem bi spregovorila o obeh temah, ampak bi rada tudi slišala mnenje obeh gostov in poročevalca. Um, Sem poročevalka v senci pri poročilu ODI. Predlagam, da preložimo obravnavo tega poročila. Razprava, ki jo trenutno vodimo, se navezuje tudi na številne pomembne elemente iz tega poročila. Bolje je, da to preložimo. Dobro. Sej mogoče bo kljub temu vam uspelo, da ste malo krajši. Najprej gospod Tikal. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și să mulțumesc domnului... Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila gospodu Anerbergerju za predstavitev. Nujno je, da se oklestijo upravni postopki. Več je treba ulagati tudi v aplikativno uporabno znanost. To je ključnega pomena za sedmi okvirni program. Druga zadeva, Pred nekaj leti sem sodelovala pri oceni petega okvirnega programa. Takrat sem prišla do naslednjega sklepa. Ne moremo primerjati oblike sofinanciranja za majhna podjetja s financiranjem velikih podjetij majhno podjetje ne more samo zagotoviti enake stopnje sofinanciranja. Zato ta podjetja prav zaradi tega dejstva ne bi smela biti kakorkoli prikrajšana ali kaznovana, samo zato, ker ne morejo sofinancirati enakega deleža kot večja podjetja. Pri razvrščanju podjetij bi, po mojem mnenju, manjša podjetja morala biti obravnavana drugače kot večja podjetja. Uh, že tako ali tako imajo večja podjetja, večji proračun in lahko tudi odločajo, ali bodo financirala projekt X ali Y. Pomembno je, da imamo poseben program za financiranje malih in srednje velikih podjetij. Potem viri financiranja. Predvsem potrebujemo raznolike vire financiranja. Obstajajo namreč različni pogoji, ki jih je treba izpolniti, če želimo pridobiti sredstva za financiranje. Če želimo pridobiti ogromno sredstev, potem moramo izpolniti ogromno število kriterijev, kar pomeni, da smo izključeni iz možnosti koriščenja novih oblik financiranja. Tako da predlagam, da zagotovimo skladnost med posameznimi merili, tistimi, ki jih uporabljamo pri ocenjevanju, tistimi, ki jih je treba izpolniti za financiranje. Hvala lepa, Elena Ek. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi rada čestitala strokovni skupini za kakovostno upravljeno delo. Hvala tudi za to kakovostno poročilo. Mislim, da je to eden od bolj pomembnih dokumentov, ki jih obravnavamo v našem odboru v zadnjem obdobju to bo zelo pomembno ne samo za umestni pregled sedmega okvirnega programa, temveč tudi za prihodne načrtovanje in za pogajanje pri osmem okvirnem programu. Glede usklajevanja med sedmim okvirnim programom in drugimi instrumenti, kot so naprimer strukturni skladi, ne povem, da je ogromno odgovornosti na ramenih komisije. Zato bi komisijo prosila, da poda predloge tudi v zvezi s tem, kako zagotoviti usklajevanje na področju financiranja, izvajanja, pravice do intelektualne lastnine in tako naprej. Vse to bi lahko služilo kot osnova za sodelovanje. Ti birokratski instrumenti seveda niso v pomoč pri usklajevanju posameznih instrumentov, zato se mi zdi, da so posamezni generalni direktorati v komisiji odgovorni, da se to razreši uspehi in neuspehi, zanimivo videti, kakšni so rezultati. GD za raziskave bi moral komunicirati z nami ne samo, ko gre za zgodbe o uspehu, temveč tudi, ko gre za zgodbe o neuspehu. Namreč jasno moramo vedeti, zakaj financiramo določene stvari, to je treba potem tudi dobro argumentirati. Naprimer, kaj smo financirali, katere rezultate smo dosegli s posameznimi programi in tako naprej. To vrstne informacije je praktično nemogoče pridobiti, tudi če cele dneve brskaš po internetu in se srečuješ z odgovornimi osebami. Potem pa še novi instrumenti. Pri skupnih tehnoloških pobudah je problem predvsem ta, da skušajo odpraviti pomankljivosti, ki so se pojavile v preteklosti, kar pomeni, da smo to oklestili. Pravzaprav smo ustvarili nek nov instrument, potem pa smo ga oklestili zaradi upravnih pravil in predpisov. Kar je škoda. Moratori bi lahko deloval, vendar nove instrumente razvijamo zato, ker ljudje pravzaprav nimajo moči, da bi spremenili tisto, kar ne deluje. Raje se poslužijo novih instrumentov, ker je to lažje. Vse skupaj je predvsej novo za vse nas, vendar ne vem, ali je moratori res pravilna beseda ali res ustrezno odraža rezultate, do katerih je prišla skupina. Četrta pripomba. Glede sodelovanja. Specifično sodelovanje na področju industrije. Industrija v vsakem okvirnem programu sodeluje manj. Če pogledamo, koliko financiramo inovacije in raziskave v Evropi in koliko v ZDA, pridemo do zaključka, da je, ko gre za javna sredstva, delež približno enak. Pri zasebnem sektorju pa obstaja ogromna razlika. Zato prosim, da komisija poda tudi predlog, kako bi lahko industrijo vključili v evropske industrijske in raziskovalne programe. Industrijo potrebujemo, sicer ne bomo dosegli odličnosti. Potem enakopravnost spolov. Upoštevati moramo vse odločitve, ki smo jih sprejeli. Žalostno je, da teh načel in odločitev ne spoštujemo. To bi morali tudi upoštevati pri izvajanju revizije. Potem člen 185. Sama sem se pogajala o programu Bonus, s katerim financiramo območje Baltskega morja. Pri skupnih tehnoloških pobudah sem se pogajala tudi o skupni tehnološki pobudi Čisto nebo, tudi tu je podlaga 185. člen. Vedno znova se vračamo k vprašanju učinkovitosti. In še trgovanje z emisijami, gospod predsednik. V zadnjem trialogu, kjer sem sodelovala kot pogajalka kot poročevalka v senci, smo se dogovorili, da bomo pol sredstev iz dražbe teh dovoljen za emisije uporabili za raziskave. Svet in komisija se morata pravzaprav sedaj držati svojih obljub in 50 odstotkov prihodkov iz trgovanja z emisijami namenita za raziskave. V torek bomo govorili o energetski učinkovitosti in o programu 2050. Morda bi takrat izpostavili argumente, zakaj se je to treba upraviti. Hvala. Hvala lepa, gospod Enču. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se tudi sam rad zahvalil našemu gostu za vse pripombe. Hvala lepa za poročilo. Velika večina stvari je bila že izrečena strani mojih kolegov in kolegic, zato bi sam izpostavil samo še en vidik, ki je meni osebno predvsej pri srcu. In sicer obstaja velika razlika med državami članicami, med EU 15 in EU 12, zlasti, ko gre za raven udeležbe pri raziskovalnih programih. Zanima me, ali bi naš gost lahko odgovoril na sledeče vprašanje. Mi lahko poveste, kako bi lahko zmanjšali ta razkorak? Vlade v teh državah, članicah, verjetno niso najbolj pripravljene razumeti, kaj vse lahko doprinesejo raziskave in razvoj. Verjetno niti nimajo interesa za to. Vendar bi lahko prav zahvaljujoč raziskavam in inovacijam zmanjšali stopnjo revščine. Kako bi lahko podprli nove države članice, zato da bi se bolj aktivno vključile v področje raziskav. Potem je pa tu še vprašanje povezano z infrastrukturo. Tudi na tem področju obstaja velik razkorak. V času tranzicije od komunizma k demokraciji je bilo uničeno precej infrastrukture na področju raziskav. Naša infrastruktura je sedaj zastarela, vendar je v teh novih državah članicah še vedno ogromen potencial. Vendar ta potencial starih držav članic ne zanima ravno najbolj. V Romuniji je veliko število mladih raziskovalcev raje odšlo v ZDA in tam razvijalo svoje dejavnosti. Hvala lepa, gospod Manisaroj. Eh, er gospod predsednik, kar nekaj časa sem potreboval, da sem prebral ta predlog. Zanimalo me je tudi, kakšno je mnenje strokovne skupine v kateri so sedeli predstavnike Finske, Švedske, Danske, Belgije in tako naprej. Sicer ste o tem govorili, vendar, gospod Annerberg, niste omenili, zakaj je ta skupina sestavljena iz točno teh članov. Ali gre za člane iz držav, ki ležijo ob morju, je bil to kriterij, ki ste ga upoštevali pri sestavljanju te skupine? Namreč to so vsi predstavniki iz držav ob Baltskem morju. Ali ste predsednik tega kluba, tega niste omenili, zato me res zanima, kako ste sestavili to skupino. Potem je pa tu še vprašanje geografske solidarnosti. Par vprašanj imam torej v zvezi z tem neuravnoteženim zastopstvom v skupini. Potem me zanima, kaj se dogaja s skupnimi tehnološkimi pobudami. Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru teh pobud, so ponavadi v pristojnosti komisije. Verjetno bi lahko v veliki večji meri uporabili tudi različne sklade za izgradnjo infrastrukture, regionalne infrastrukturne in tako naprej. Več kot 6 milijard evrov naj bi v tem obdobju namenili za raziskovalno infrastrukturo. Iz strukturnih skladov naj bi šlo toliko sredstva. Zanima me, ali ste stvari bolj podrobno ocenili, imate na voljo morda bolj konkretne številke. Govorite potem tudi o enotnih skladih. Komisija namerava uporabiti to vrstne sklade za financiranje. Kakšno je vaše mnenje? pri raziskavah bi lahko uporabili tudi sredstva Evropske investicijske banke, da bi s temi sredstvi vzpostavili novo infrastrukturo, vendar tega nihče ni upošteval. Zato me zanima, zakaj. Ford. Gospa Ford. Um, thank you. Um, thank Hvala lepa. Hvala lepa, da ste omenili odličnost. Sama sem bila priča številnim odličnim programom, ki smo jih financirali z evropskimi sredstvi. S tem se je tudi mesto Evrope in evropskih raziskav utrdilo na svetovni ravni. Če ne bomo ukrepali, ne bomo konkurenčni. Zato hvala lepa za vse te programe. Hvala lepa tudi za to, da ste nas pravzaprav pozorili na tiste ključne izzive, s katerimi bi se morali ukvarjati. Poenostavitev je po mojem mnenju ključnega pomena. In res ne moram dovolj jasno povedati, kako frustrirajoče je za nas vse, ki smo delali na tem poročilu, da predlagamo vedno znova priporočilo za priporočilom, potem pa teh priporočil nihče ne upošteva. Če ne bomo odpravili poenostavitve, potem ne bomo odpravili ostalih uver. Mala in srednje velika podjetja vedno znova naletijo na uvere. Vedo tudi, da je naprimer njihov sosed bankrotiral samo zaradi tega, ker niso dobili sredstev, ki so jim bila, jim bila namenjena, pa niso prispela pravočasno. Potem je pa tu še vprašanje držav izven evroobmočja. Tu se ponavadi pojavljajo težave zaradi valut, ampak vsak lahko porabi svoj sistem za izračun, svoj računovodski sistem in tako naprej. Morda bi tudi države izven evromočja želele sodelovati. Zato je poenostavitev ključnega pomena. Zanima me tudi, kaj se dogaja s to dopustno stopnjo napake. Ali obstaja kakšen kompromis? Pri manjših projektih bi ta stopnja lahko bila nekoliko višja. Pri projektih, za katere porabimo ogromno sredstva, pa bi morala, po mojem mnenju, posredovati tudi komisija. 4 odstotke 50 milijard, ja, tu gre res za visok znesek. Dobro bi bilo, če bi imeli poseben sklad za financiranje, za trg inovacij. V nekaterih državah se ta sredstva zelo ciljno porabljajo. Zanima me, ali menite, da bi Evropska investicijska banka bila bolj primerna zato, ker je bolj znana v evroobmočju. Morda v državah članicah niso dovolj dobro seznanjeni sredstvi, ki jih ponuja Evropska investicijska banka. Vem, da se vsaj pri nas Evropsko investicijsko banko premalo oglašuje in spodbuja. Znanstveniki, ki si želijo pridobiti sredstva, bi se morali obrniti tudi na to banko in zaprositi za sredstva. Res je, da moramo pomagati državam, ki raziskave niso dovolj razvite pri izgradnji infrastrukture in zmogljivosti, odpraviti je treba oska grla. Tu bi lahko uporabili tudi sredstva iz strukturnih skladov. Ampak tu ne govorimo o strukturnem skladu, temveč o skladu za spodbujanje odličnosti in inovativnosti na področju vodilnih raziskav te odličnosti ne smemo kakorkoli ogroziti, ko obravnavamo vprašanje, odkot naj pridobimo sredstva, iz katerih skladov. Še par pripomp po poročilu odi imam. Mislim, da je to dobro poročilo, ampak biti moramo pozitivni. Glede tega, kaj vse smo že dosegli, kot sem že povedala, mislim, da smo financirali nekaj odličnih programov preko teh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 na nek način odpraviti te glavne pomankljivosti našega raziskovalnega sistema, naprimer zapletenost, oteženi postopki, ali je res možno poenostaviti, poenostaviti, poenostaviti in še enkrat poenostaviti, kot ste sami rekli, istočasno pa ne bi spreminjali struktur. Z velikim zanimanjem sem prebral poročilo kolega profesora Minija, On predlaga, da se izpelje struk reforma same strukture. Ne vem, ali je to realistično ali ne. Gre pa za Evropski raziskovalni svet. V tem poročilu Evropskem raziskovalnem svetu pravi, da bi morali to izvršno agencijo reformirati, preoblikovati bi jo morali v pravno entiteto, ki bi lahko tudi sama spremljala prejemala odločitve, kar pomeni, da bi bila tudi neposredno odgovorna za znanstveno strategijo in za administrativno upravljanje. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem poročilu Mini. Nasplošno pa me zanima, kako vi gledate na možnosti, ki jih imamo pri spreminjanju struktur. Če bomo sprejemali zelo podrobne ukrepe in če bomo samo nalagali en ukrep na drugega, potem ne bomo odpravili pomankljivosti, ki so nam znane že predvsej dolgo časa. Pravzaprav prav zaradi teh pomankljivosti tako slabo napredujemo. Hvala. Kolegi Matijas. Kolegica Matijas. Brigada, gospod predsednik, jaz tam kar komisar. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se najprej zahvalim našemu gostu za delo, ki ga je opravil. Mislim, da bomo imeli možnost kar precej razmišljati o vsem tem, kar sam predlaga. Zelo pomembno je, da se lotimo revizije raziskovalnega programa na zelo resen način. Veliko se lahko naučimo tudi iz tega, kar se je zgodilo do sedaj. Ogromno stvari je že bilo povedanih, tako da se bom omejila samo na par pripomp. Najprej nekaj v zvezi s poenostavitvijo. Kot ste že povedali, vse več imamo raziskovalnih instrumentov. Sama sem bila nekoč raziskovalka, delala sem tudi v okviru 5., 6. in 7. programa za raziskave. Lahko vam povem, da pogosto na nas gledajo kot na neke poskusne živali, kajti pravila se stalno spreminjajo, kot da bi bili mi sami pravzaprav predmet poskusov. Poročilo gospe Karvaljo je tudi zelo pomembno v tej luči. Enako velja tudi za poročilo gospoda Odija, ki ga bomo obravnavali enkrat v prihodnje. Tri pripombe bi imela, ki se pravzaprav med seboj povezujejo in se navezujejo tudi na to, kar smo že slišali. Ne smemo pozabiti, da gre tu za Evropski raziskovalni program. Za ta program namenjamo evropska sredstva. Vendar se mi zdi, da na nek način zanemarjamo razlike, ki obstajajo na tem področju v Evropi. govorimo o posameznikih, o zmogljivostih. Mislim pa, da nismo dovolj dobro ocenili razlik, ki obstajajo znotraj Evropske unije. Želimo si, da bi evropski raziskovalni prostor bil dober, močan, zato da bi lahko sodelovali tudi z drugimi deli sveta. Želimo si, da bi to postalo stvarnost, vendar lahko ta cilj uresničimo samo, če odpravimo razlike ki obstajajo med nami. Nekatere države članice namenijo komaj en odstotek sredstev za raziskave, druge države namenijo tri odstotke. Kot je povedal kolega, če si pogledamo, koliko namenjajo države, ki se nahajajo na prvih 50 mestih, bomo videli, da gre za velike številke, da se vedno znova pojavljajo ene in iste države. Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo. To so države, ki jih najdemo med prvimi 50 državami. Iz Portugalske ne boste našli nobenega inštituta ali agencije. Tako da se mi zdi, da se pravzaprav soočamo s problemom, ki ga bomo morali bolj podrobno analizirati. Želim si, da bi pri tem instrumentu obstajala večja kohezija na evropski ravni. Zdi se mi tudi, da nismo dovolj govorili o posameznikih. Res je, da smo dosegli precejšen napredek, da je bilo storjeno veliko pozitivnega zlasti na področju mobilnosti, ki se je precej izboljšala. Potem imamo štipendije Marie Curie, tudi to ste omenili. Vendar se mi zdi, da sami sebe slepimo, če menimo, da je to dovolj za to, da zagotovimo mobilnost raziskovalcev. Potrebujemo nekaj, kar bo pomagalo posameznikom tudi pri izgradnji njihovih karier. V tem trenutku je pač tako, da večina raziskovalnega dela poteka nekako po naključju ali v prostem času vendar ne bomo uspeli biti konkurenčni, če se bomo raziskav lotevali na tak način. Še zadnja pripomba, gospod predsednik, prednostne naloge. Določanje prednostnih nalog je seveda politično dejanje. Vseeno pa se mi zdi, da zaradi tega ne bi smeli pozabiti na to, da je najprej treba izpolniti cilje iz prejšnjega programa, preden opredelimo nove cilje v novem okvirnem programu. Ogromno sredstev v novem programu se namenja obrambi. V prejšnjem programu je šlo za tehnologijo, sedaj govorimo o obrambi, ker naj bi bila to prednostna naloga. Vseeno se mi zdi, da bi morali najprej pogledati, kakšne rezultate smo dosegli in šele zatem, ko so izpolneni ti politični cilji, lahko predelimo nove. Pogledati si moramo, ali gre za dobre cilje ali gre samo za cilje, ki jih predstavljamo iz enega programa v drug program. To se tudi navezuje na poročilo kolega Odija. V točki 30 poročila Odi se to zelo jasno vidi. Namreč v zadnjih dveh letih trenutno veljavnega programa bi morali najprej pročiti, kaj smo dosegli. Hvala. Mm. Mm, Gospod Anneberg, bi skušali odgovoriti na vsa ta vprašanja in pripombe. Predsednik mi je naložil, da ne smem govoriti več kot štiri minute. Najprej gospa Tikao, male in srednje velika podjetja kakšna pravila veljajo. Male in srednje velika podjetja lahko pridobijo 75 odstotkov sredstev pri financiranju velika podjetja 50 odstotkov, tako da pravila so naklonjena malim in srednje velikim podjetjem. Ali potrebujemo poseben sklad za male in srednje velika podjetja, ne vem. Do tega predloga sem nekoliko skeptičen. Pomembno je, da se zagotovi sodelovanje med univerzami med malimi in velikimi podjetji. Gospa Ek je podala nekaj pripomp v zvezi s komisijo. Eno vprašanje je bilo naslovljeno tudi name in sicer zapleti pri skupnih tehnoloških pobudah. Če bi imeli enaka pravila za skupne tehnološke pobude in za ostale programe, potem bi bili veliko bolj uspešni. Že sami ste povedali, da ne vemo, koliko sredstev industrija namenja za skupne tehnološke pobude, ampak dobro bi bilo te podatke pridobiti. Gospod Enču je omenjal razkorak med EU15 in EU12. Prav imate, ko trdite, da morajo države članice same opredeliti raziskave kot prednostno nalogo. Šele zatem lahko uporabijo na sredstva iz strukturnih skladov. Potem gospod Van Nistelrooy, sestava skupine, to vas je skrbelo. Že sami ste omenili, da v skupini sedijo predvsem člani iz severnega dela Evrope, ampak eno ime je nekoliko zavajajoče, gospa Boras prihaja iz Španije. Res je, da ta skupina ni ravno najbolj geografsko ravnotežena, ampak ne povem, zakaj je prišlo do tega. Ko sem prevzel to nalogo, sem rekel, vseeno mi je, kdo bo član te skupine. Razumem, da mora komisija upoštevati ogromno vidikov, naprimer uravnoteženost med moškimi in ženskami, med severom in jugom in tako naprej. Mene je skrbelo edino to, ali bomo uspeli organizirati sedem sestankov ali ne. Tisti, ki bodo sodelovali na teh sestankih, pa bi po mojem mnenju morali biti prisotni vsaj petkrat. To je bila moja prošnja, zaradi te prošnje smo izgubili ogromno ljudi. Posledica tega je bila, da smo dobili nadomestne člane iz Avstrije, Francije in tako naprej. Mi smo bili pripravljeni sprejeti vsakega iz Evrope, ki bi bil pripravljen izraziti svoje stališče. Čeprav se zdi na papirju vse skupaj precej neuravnoteženo, se mi zdi, da smo delali res zelo pregledno. Vsak je prebral vse tisto, kar smo prejeli strani posameznih držav organizacij. Teda. Tako da se mi zdi, da je to poročilo uravnoteženo in tudi skupina je bila uravnoteženo zastopana. Potem še nekaj besed o infrastrukturi, o posameznih skladih. Eno od naših priporočil je bilo, da bi sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja moral obstajati. Gospa Ford, strinjam se s tem, kar ste sami rekli o poenostavitvi. Poenostavitev ostaja ključnega pomena. Vaše pripombe v zvezi z ETRI ne morem komentirati, je pa vsekakor ta predlog zelo zanimiv. RSFF, ne vem, ali je res osredotočen samo na posamezne države, drugi bi vam lahko podali ta odgovor. Vendar zelo malo MSP-jev sodeluje v RSFF-u. Gospod Weber, mislim, da stvari lahko poenostavimo in istočasno ohranimo isto strukturo. Ali naj pri tem uporabimo predloge, ki so bili podani tudi v zvezi s tem, ali naj Evropski raziskovalni svet postane bolj neodvisen ali ne. Pa naj povem, da seveda ta svet opravlja visoko kakovostno delo. Gospa Matija, še čisto na koncu. Seveda obstajajo ogromne razlike znotraj Evrope, kot ste že sami povedali, če si pogledate seznam prvih 50 držav, potem te države res predstavljajo določene dele Evrope. Zakaj smo sploh začeli s tem okvirnim programom? Zaradi odličnosti raziskav zagotovo, vendar je bil naš razlog ta, da bomo z odličnostjo pomagali Evropi k večji konkurenčnosti in kohezivnosti. Mislim, da se mi je čas sedaj iztekel. Annaberg, ich darf mich ganz herzlich bedanken. Also er... Gospod Annaberg, hvala, da ste prišli, hvala tudi, da ste nas tako obsežno informirali. To je zdaj trajalo duro in pol, dosti dlje, kot smo pričakovali, ampak eh, to tudi dokazuje, da je bilo treba marsikaj pojasniti in da ste nas zasuli s številnimi informacijami. Hvala, s tem smo um, tudi um, končali to točko dnevnega reda. Slišal sem, da gospa Ford eh, v torek ne bo tu. In če se strinjate, bi jutri obravnavali poročilo o bi in v sredo bi potem obravnavali poročilo gospe Ford. Če eh, se strinjate s tem v redu, če pa je sedaj potrebna razprava, o tem ne bomo spreminjali. Torej, jutri, tam, kjer naj bi bilo poročilo gospe Ford, bo sedaj poročilo o di. V sredo pa bomo obravnavali temo, s katero se ukvarja gospa Ford. Nihče nima nič proti. Torej, moramo videti, kdaj eh, bomo, kam bomo umestili poročilo Ford v sredo. Torej, jaz jutri eh, ne morem priti pred 12. zato ker imamo srečanje eh, s predstavniki nacionalnih parlamentov in mislim, da so ta srečanja tudi pomembna. Torej, mogoče Torej, če so poročevalci eh, v senci na voljo tudi v sredo, potem eh, bomo radi to obravnavali v sredo, drugače pa jutri po 12. uri. Torej, jaz bom sekretarjat obvestil, da smo spremenili dnevni red, seveda je treba vse obvestiti o tem, tudi tiste, ki jih ni na sestanku in sicer, da bomo jutri poročilo odi obravnavali ob 12. in potem eh, bo treba še določiti uh, umestitev poročila Ford uh, na dnevni red v sredo. Hvala s tem eh, zaključujem sestanek in prosim koordinatorje, da ostane v dvorani.